Zdravo, mi šah kolegi. Zdravo, kolegi. Začnimo, nadaljujemo z našimi razpravami. V prvem delu svežna za mobilnost. Začenjamo z notranji trg in socialni vidiki. Imamo tri poročevalce, gospod Vim, eh, Van de Kamp, gospod pa Montero de Aguiar Kiršini in gospod Trebeve. Najprej gospod Vima de Kamp. Dala vam bom besedo. Na to mi je spravo s poročevalci v senci in na koncu bom prosila komisijo, da predstavi svoje stališče. Izvolite, gospod Vin van de Kamp. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Najprej bi tudi tukaj želel spomniti na Jensa Nilsona in počastiti njegov spomin. Bil je eden od tretjih poročevalcev, od treh poročevalcev eh, na dosjeju o delovanju trga. Imamo torej dosje o kabotaži, zanje je bil uh, eh, zadožen Jens, potem imamo dosje o napotitvi delavcev, ki ga je prevzela Merja Kilonen, uh, Jaz pa sem poročevalec za čase vožnje in čase počitka. In zelo vesel sem, če bo to šlo naprej, da, je, da bo prevzel dosejo kabotaži Ismail Ertug, kakorkoli že pač vsaj eden od kolegov iz vrst SND. Gospa predsedojoča, 492 uh, predlogov spremem smo prejeli, kar je predvsej visoko število. In te predloge sprememb smo potem spravili v devet sklopov in teh devet sklop. Te devet sklopov smo obravnavali že v prvem krogu sestanka poročevalcev v Senci 13. marca, tako da bomo v torek 27. marca imeli drugi sestanek poročevalcev v Senci in takrat bomo pripravili in predlož, predlagali že prve kompromisne predloge sprememb. Jutri popovdne, ampak to se vas pravzaprav ne tiče, bomo imeli že tehnični sestanek, zato da bi ob, se pogovorili o nekaterih tehničnih temah. Predloge sprememb so zelo široki, oblikovani so zelo skrbno, gre pa za naslednja področja. Eno od velikih, ena od pomembnih tem v mojem poročilu je položaj lahkih komercialnih oziroma gospodarskih vozil, LCV, in pri predlogih sprememb se opaža nagnjenost k temu, da bi se uredba razširila, kar zadeva maso 3,5 tom, da bi prišli do 2,5, 2,8 tom, ne vem, kompromisni predlog sprememb bo pokazal, v katero smer bomo šli. In širjenje pred, eh, področja uporabe eh, na LCV-je ima potem eh, posledice tudi za tahograf, kar pa, zahteve, kar pa zadeva zahteve sedeža, sodi to v dosje kabotaže. Ampak kakorkoli že, tukaj se zahteve gibljajo v smeri od 2 do 4. Potem časi vožnje in časi počitka v ožjem pomenu besede. Tukaj obstaja več variacij, kar zadeva uporabo in izvajanje skrajšanega tedenskega počitka, kdaj, kje, kakšno frožnost lahko ponudimo v štirih tednih. Potem pa imamo še eh, predlogi sprememb, ki pravijo, da naj te spremembe pustimo in da naj obdržimo pravila, kot izhajajo iz trenutne uredbe in da se potem tisti deli, ki jih želi spremeniti komisija, naj črtajo. Torej, tukaj se bomo morali še močno pogajati. Potem smo se v veliki meri posvečali tudi avtobusnemu prevozu nagnjenost k temu, da bi potniški in tovorni promet pripeljali in uskladili, um, to je izraženo zelo v veliki meri. In če voznik uh, avtobusa, ki uh, prevaža 50 potnikov, bodi si na krajšo ali daljšo razdaljo, potem bi naj zanj veljal drugačen uh, režim časa vožnje in počitke kot pri tovornjaku, ki prevaža kontejner. Potem imamo tukaj še 12-dnevno ureditev, eh, tukaj naj bi to razširili na nacionalne vožnje in tudi um, dnevne počitke naj bi preložili na kasnejše obdobje. Četrta tema, gospa predsedojoča, pa zadeva skupni čas vožnje. Dobili smo nekaj predlogov sprememb, tudi iz vrst ELS ki število delovnih ur želijo povečati na 180 ur v štirih tednih. Torej, to so kar precejšne številke in uh, kar to zadeva bomo verjetno potrebovali precej razprav, da bomo našli kompromis. Potem pa peta točka, za katero prosim vašo pozornost, je eh, znani oziroma eh, notorični počitek v kabini. Imamo Nemčijo in Francijo, kjer je to že prepovedano, še zlasti, eh, če želijo vozniki preživeti v kabini tedenski počitek, ampak imajo pa tudi države, ki tukaj dejansko pozivajo k prožnosti, da bi še naprej omogočali počitek v kabini. Uh, In kot vidite, sem predlagal, da bi počitek v kabini povezali z varnimi in dobro nadzorovanimi parkirišči in dobro opremljenimi eh, parkirišči. Torej kombiniranje počitka v kabini in eh, parkirišča. Um, to je nekaj, čimer se lahko pogovorimo in tudi za vse je to, vse politične skupine so glede tega odprte, vendar še nismo našli kompromisa. Potem pa kar zadeva vračanje na dom, ali se boste domov vrnili po treh tednih ali po štiri tednih, ali se boste vrnili domov k ženi ali k prijateljici ali k obema. No, glede tega bomo se še pogovarjali, ampak tukaj moramo biti zelo uh, pozorni, da ne bomo pokroviteljski. Kaj ti beseda dom, to, ta, to, dom bo, to besedo bomo morda še morali nadomestiti z ustreznim mestom, kjer se lahko pravi počitek. In seveda je vprašanje, kdo bo vse to skupaj plačal. Vem, da imate določene težave z besedo prijateljica, ampak morate se navaditi na to, kajti ELS je zelo sodobna stranka v tem pogledu. In predzadnja stvar, ki bi želel omeniti, je izvrševanje. Številni časi vožnje in počitka oziroma ta zakonodaja se ne izvaja veliko krat v državah članicah. Države članice nimajo dovolj sredstev ali ga ne želijo porabiti za to, potem nimajo tudi naprav, da bi z njimi brale eh, tahografe in tudi izmenjave podatkov je zelo malo. Tudi glede tega smo prejeli veliko predlogov sprememb. Eh, trenutno že obstaja um, podatkovni sistem RRU, in uh, pogledati moramo, ali bi ga lahko razširili, vendar pa to nima smisla, tudi ne za delodajalce. Nima smisla, da se pogovarjamo o času vožnja in počitka, če potem izvajanja pri tem ni. To je torej svarilo svetu, namreč lahko oblikujemo in se dogovorimo o čudoviti zakonodaji, ampak če potem države članice te zakonodaje ne izvajajo, potem uh, ima vsa stvar, uh, ostane vsa stvar brez zaključka. Kar zadeva eh, tahograf, predlagali smo, da bi se pametni tahograf upeljal 1. januarja 2020. Eh, potem smo dobili veliko predlogov sprememb, ki to bodi si podpirajo ali pa prelagajo na kasnejše obdobje. Torej, Tudi tukaj bomo morali kar precej trdo delati, da bi našli kompromis in v tem okviru imam vprašanje za komisijo. Namreč komisija je prejšnji teden obvestila svet v zvezi z problemi, ki nastajajo pri, hipo, eh, pri homologaciji in zahtevanimi eh, funkcionalnostmi, kar zadeva registracijo ob prečkanju meje. Lepo je, da komisija o tem obvešča svet, ampak ali je to nameravala storiti tudi s parlamentom? Ali pa smo pač zanemrljiva stranka v postopku, za katero te informacije niso relevantne? Rad bi zelo jasno vprašal, tako da bo komisija tudi vedela, kaj se od nje pričakuje. To bi bil moj uvod, gospa predsedojoča, glede. Um, predlogov sprememb, ki smo jih prejeli na področju eh, časov vožnje in počitka. Hvala. Ali. Hvala lepa, gospod Vandekam, začenjamo razpravo. Najprej gospa iz Bela de Monte za socialiste, izvolite. Presidna. Hvala predsednica, hvala poročevalcu, ne le za upravljeno delo, temveč tudi za uh, zelo dobro sodelovanje. Imeli smo že do, zelo dobro srečanje poročevalcev v senci moramo doseči tudi sporazum glede na druge povezane, druge povezane poročila in sem je do tega, da bi sprejeli ta sveže do konca zakonodajnega sklica in jasno je seveda različne pristope. Ja mislim, da moramo najti konsens, ko gre za socialne pravice voznikov, ko gre za trajnostnost dela. Eh, prevoznikov in za delovanje skupnega trga, ki mora biti res konkurenčen in ki upošteva pravila. Potrebujemo jasna pravila in nadzor, ki bo učinkovit. Najprej tahograf. Mislim, da moramo to začeti ne mudoma uporabljati, to pa zato, da bomo imeli nadzor uh, nad izvajanjem pravil. Imamo veliko predlogov spremen, ki so dobri glede uh, ustreznih eh, počivališč, kjer lahko eh, vozniki počivajo in tam potrebujemo pragmatičen pristop. In to tudi eh, zahtevajo vozniki. Potrebujemo jasnost, govorilo se je o vračanju domov. To mora biti nedvoumno določeno, da ne pride do dvomi, tudi zato lahko izvajamo nadzor in tudi zato, da se vozniki lahko vrnejo domov in da niso zunaj svojega družinskega in socialnega kroga. To tudi ni v interesu podjetnikov. Sveda imamo lahko odločene izjeme, ki treba še pravčiti. Potem še zadnji pomisle glede prevoza potnikov. Tu mislim, da moramo ločen zakonodajni akt, kajti med blagom in potniki je vendarle velika razlika. Gre za drugo vrsto prevoza in zato potrebujemo, imeti, potrebujemo drugo, drugačno zakonodajo za to. Morali bi imeti uh, eh, drugačne pravila glede časa vožnje, glede časa počitka. Seveda upoštevati moramo tudi socialne pravice voznikov, to je v interesu varnosti. Poleg tega pa je treba upoštevati določene fleksibilnosti, ki jih treba potem upoštevati. Torej, to so še odprte točke, vendar mislim, da bomo to se lahko razrešili prihodnih, na prihodnih sestankih. Spočevač v senci, hvala. Merci. Hvala. Hvala, gospa De Monte. Gospa Majsner, izvolite. Vinen, pa pozicine. Lepa, gospa predsedujoča. Jaz bi se najprej zahvalila Fanderkampu. Mislim, da je tako pač manjka sedaj Jens Nilsson, ker je nažalost preminil in potem takoj se to odraža na dnevnem redu kar zadeva čas vožnje in počitka. Tukaj smo že imeli sestanek uh, eh, poročalcev Senco, kot je Vim povedal, sodelovanje je zaenkrat dobro, veliko smo stvari um, uh, že lahko uh, sprejeli, sedaj pa bomo morali pač videti, kje se razhajamo. Torej, ali naj sploh popravljamo časa vožnje in časa počitka. To, za to gre, zato bom omenila par točk, ki so že bila omenjena, oziroma ki se meni zdijo pomembna. Lahka gospodarska vozila. Tukaj ne gre zgolj za uh, ta um, razred teže, temveč tudi za to, ali dolo, to velja za nacionalni ali mednarodni promet. In o tem smo se že pogovarjali. Lahko gre tudi za čezmejno dostavo na obmejnem področju in takrat ne moremo reči, da se potem nacionalni promet iz tega izključuje, mednarodni pa ne. Vsekakor tudi razdalja igra določeno vlogo. Mislim, da je to že Žorž Bah omenjal, da bi torej morali upoštevati nek radi. Mislim, da moramo najti neko praktično rešitev, ki bo spremljiva e, in izvedljiva za vse. Potem opredelitev kaj, e, doma. Um, seveda, uh, mora biti mogoče, da se lahko voznik redno vrne domov, vendar pa mislim, da ne sme biti prisiljen se vrniti domov, če iz določenih razlogov tega ne želi. Skratka, ne, seveda ne želimo. S, s, Želimo se izogniti, da si kdo ne bi smel želeti oziroma ne bi mogel vrniti domov, naprimer pri slabnatih podjetjih, ampak razen eh, tega pa moramo razmisliti, kako bi z vidika voznikov lahko našli praktične rešitve. Eh, vo, eh, voznik je avtomobil avtobusov in tovornjakov imajo različne naloge, zato potrebujemo neke specifične zahteve, kar zadeva avtobusnih voznikov. Vsi, ki me pripeljajo v Strasburg, mi pravijo in mi povejo, da nimajo vedno enakih nalog in zato je treba imeti pred očmi tudi uh, to. Seveda je treba eh, paziti na čas vožnje in čas počitka, ampak pod, obstajajo pa tudi uh, določene poti, kjer se peljajo samo tja in nazaj. Tudi tukaj moramo pripraviti še uh, praktične rešitve. Potem pa moramo biti pozorni tudi na izjeme. Seveda kot prvo morajo biti pravila povsem jasna, o tem govorimo, ampak potem uh, sem tudi glede izjem dala, dol, do, uh, glede izjem dala do, določene podloge. Naprimer, če nekdo ni pokojnil, poklicni voznik tovornjaka pa potem vozi toliko ur, pa nima tahografa, potem je treba njega drugače obravnavati kot pa a, voznika tovornjaka, ki vse dan sedi za volanom. To mi je vsekakor pomembno in na to bom še pozorna v prihodnje. Potem pa mora biti možno tudi, da se določijo in dopustijo izzeme uh, za države članice. Slišali smo že, da če je naprimer asfalt ravno pripravljen, če se ravno pripravlja, skratka mora vedeti, kdaj se potem ta čas počitka šteje ali tudi pri tem, ko recimo uh, tovr, voznik tovornjaka raztovarja svoj tovor. In še nekaj, če imamo naprimer uh, če obstaja pomankanje nafte, pa kar naenkrat postane hladno in potem eh, so majhni dobavitelji v stiski, ko se morajo držati eh, kratkih rokov dobave, eh, pa pravzaprav potrošniki potem ne dobijo gorivnega olja, da bi z njim ogrevali Eh, hiše. Potem še počitek v kabinah načeloma eh, je seveda zaželeno, da vsi spijo v sobah, vendar pa so tukaj ne smemo prepovedati pre počitka, kajti nekatere, so, eh, nekatere kabine so lepše od počitka v, v hotelu. Potem samostojno, uh, vo, uh, samostojna vožnja, avtomatizirana vožnja, tega še nimamo, ampak, to vem, ampak pri zakonodaji moramo paziti, da pravila, ki jih zdaj uh, sprejemamo, ne bodo ovirala uh, samodejne vožnje. To se bo zgodilo v prihodnje in poskrbeti moramo, da so naši predpisi taki, da jih bomo potem lahko uh, prilagodili pač razvoju primerno. Hvala, gospod Majster. Pravi mati, ko pravite, da potrebujemo okvir in da potrebujemo rezultate, obveznost rezultatov, ne pa da se zakon ne uporablja. potem, ko bo sprejet po trialogu. Potrebujemo rezultat. Sedaj pa, gospod Taylor, izvolite. <clears throat> Well, you, chap, you, um... Hvala, gospa predsednica, in hvala vsem drugim. Hvala gospodu Van de Kampu za to, da ste organizirali sestanek poročevalcev v Senci. To je bil zelo koristen sestanek. Da nam je priložnost, da se pogovorimo o zadevah in mi zeleni smo pozivali k zmanjšanju časa vožnje, zato da bi se na ta način borili proti utrujenosti, nesrečam zaradi utrujenosti. In veseli me, da obstaja pripravljenost za to, da proučimo to možnost eh, in znova premislimo glede času vožnje in počitka. Večkrat smo slišali besedo fleksibilnost danes dopovdne. To je stališče delodajalcev. Fleksibilnost ne pomeni, da oni delajo več, kot delajo sedaj. Ali da morajo voziti dlje, kot vozijo sedaj moramo se osredotočiti tudi, tudi na medsebojno povezanost, kabotaže, napotitve in časom vožnje in počitka. Od tega se ne moramo deliti. Za nas je v srčiki socialnega stebra voznik in njegova ali njena socialna varnost pri zaposlovanju, pri pogoji dela, pri pošteni, konkurenci, želimo se zogniti socialnemu dumpingu, želimo upoštevati okoljske pomisleke. Kjer smo zdaj in, in v prihodnih eh, sestankih bomo morali preučiti to, da bomo poskrbeli za to, da bo voznik lahko počival doma, tam, kjer je prijavljen. Vsaj enkrat na mesec odgovor na vprašanje, počasa, kdo bo plačal za to. Zakaj pa ne bi delodajalec plačal za to? Plača za bolniško, plača za nacionalne zavarovanje, za marsikateri strošek. In mislim, da je posebno ustrezno, da potrdimo pravice voznikov, da se vrnejo domov, vsaj, da se vračajo domov vsaj enkrat na mesec. In kar zadeva pametne tahografe, to bo gotovo zelo koristno za preverjanje skladnosti zakonodajo. In popolnoma se strinjam z rokom 2020, ne vidim razloga, zakaj takrat tega še ne bi imeli. Kajti industrija bo tako cenovno ugodno posodobila svojo opremo, tako da bo lahko najbolje zagotovila dobre pogoje za svoje voznike. Kdo si tega ne bi želel? Hvala. Delo, madam. Ja, gospod eh, Taylor, gospa Kilonen, izvolite. Dear chair, dear colleagues. Hvala, gospa predsednica, dragi kolegi, hvala kolegu Vimu za dobro sodelovanje. Ne le glede tega dosjeja, temveč glede vse dosjejev. In tudi sama opažam, da pogrešamo, tudi sama pogrešam manjkajoči člen Jensa, vendar mislim, da pomembno, da nadaljujemo s tem delom. Jens bi nam gotovo rekel, da se moramo boriti za dobre rešitve skupaj in da morajo biti dosjeji dokončani še pred prihodnimi volitvami. Nekateri med nami sovražimo besedico fleksibilno, vendar tudi vozniki si želijo fleksibilen sistem, ko gre za vožnjo in počitek. In eh, obstaja tudi situacije, ne le različni pogoji, različne situacije država članice, temveč tudi, ko gre za vsakodnevno življenje. Pač stvari se dogajajo, kakor se dogaja in žalosti me, da če ne bomo našli rešitve za te situacije, ko recimo pride do dela na cestah ali do težav v pristaniščih ali pri gradni recimo, da se temu ne moramo prilagoditi. To, to torej ne pomeni, da moramo imeti veliko ur za fleksibilnost, to ne pomeni 24-urno fleksibilnost, tu gre za sistem nekaj ur, kjer lahko recimo delate na zelo pameten način. In vprašanje je, kako lahko delujemo s čim manj zbirokratiziranim sistemom, tako da imamo čim manj vremena tudi za voznike pri izvajanju papirologije. Kaj je izziv za vse nas? Tako, ko gre za tabotažo, za napotitev, za čas počitka in dela, je vprašanje, kako dobiti skupno podatkovno platformo. Kaj bi bilo primerno za vse države članice? In kako bi torej lahko sodelovali z državami članicami in komisijo? pod nadzorom Ruske parlamenta. Menim, da najbolj pomembno glede tenskega počitka je, da nihče ne počiva v tovrnjaku, da ima vsakdo možnost biti kje druge. Definicija doma je seveda težavna. Kdo bo rekel komorkoli, kje je njegov dom oziroma kje mora biti oziroma počivati? to je težava. Težava je tudi, koliko treba plačati za to, da ne dopride domov. Kaj pa recimo, če želi oditi na Bahame? Bomo potem uh, eh, lesniku podjetja rekli, da mora to plačati. To ni tako enostavno, vendar menim, da lahko najdemo rešitev, če imamo skupno željo za to. Izvedela sem danes, da da je pameten tahograf eh, nekaj, kar lahko pomeni rešitev brez prevelikega upravnega vremena, tako za podjetja, kot tudi za inšpektorje, kot tudi za voznike. In upam, da je to nekaj, kar lahko pomeni rešitev brez prevelikega upravnega vremena, tako za podjetja, kot tudi za inšpektorje, kot tudi za voznike. In upam, da je to nekaj, kar lahko pomeni rešitev brez prevelikega upravnega vremena, tako za podjetja, kot tudi za inšpektorje, kot tudi za voznike da bomo lahko tu napredovali, da bodo tovornjaki imeli pametne tahografe, v kateri bo veliko podatkov in informacij. Kaj pa situacije, ko recimo nekoga kaznujemo? potem skušamo spremeniti zakonodajo, zato da bi izločili tiste, ki se slabo vedejo oziroma bi jih kaznovali. Vendar zdi se vseeno, da bomo na koncu kaznovali vse kolektivno, vseh naših doseh in to me skrbi, kaj ti tisti, ki. Uh, zlorabljajo predpise in jim ne sledijo, so že pred nami in so že pripravljeni na nove zlorabe, tako da jih ne moremo dobiti. Upam, da bomo imeli dovolj časa za to, da bomo našli takšno rešitev, ki bo res kaznovala tiste, ki si to zaslužijo, ne pa kar vse poprek kot ponavadi to naredimo v Evropskem parlamentu. Hvala. Merci, Hvala, gospod Kilonon. Gospod Zile, izvolite. Eh, ste pravkar prišli. Se pravi, čujem, ampak eh, ne moram biti v dveh odborih krati. Kot prvo bi se zahvalil Vimu za to, za kar si prizadeva. Imamo določene dvome glede lahkih, lahkih gospodarskih vozil, to je stališče EKR. Proti temu smo. Potem tudi poročevalec je želel, da bi bil ta predlog prožnejši, kajti karkoli bomo že skušali opredeliti pri uh, kraju prebivanja ali kraja, kraju. Uh, um, sedeža. To vsekakor uh, lahko omejuje potem svobodo evropskih državljancev. Mislim, da mora to biti prepoščeno uh, svobodni in zasebni zbiri voznika. Imamo tukaj uh, pravice voznika, ki mu jih mora zagotoviti delodajalec, da se vrne domov. Ampak bodimo iskreni, uh, marsikoga prav malo briga ali bo. Um, voznik prišel domov tam, kjer uh, ima prebivanje, ampak jih bolj zanima to, ali bo, delal, uh, ali bo prišel tam, kjer ne sme delati uh, in upravljati dejavnosti. Vsekakor ne moremo nadzorovati z evropske ravni uh, ne moremo vplivati na odnos med delodajalcem in delavcem, v tem primeru voznikom tovornjaka. To pomeni, da je bolje, da to poenostavimo in da damo vozniku prosto izbiro, da preživi prosti čas, kjerkoli želi v dogovoru z delodajalcem. Potem redno, redni počitek v kabino, mislim, da je tukaj Vimov pristop v redu to eh, je mogoče potrebno, da se to dopusti, seveda, če je dovolj ustreznih namenskih parkirišč, kar je že vključeno v predlog. Kar zadeva skupni, vož, eh, skupni čas vožnje, tukaj se zauzemamo za 4 tedne na 180 ur. Vemo, da tukaj poročevalec nas ne podpira, ampak še enkrat bi rekli, kakšno je naše um, stališče. Ne bom pojasnjeval, zakaj, ampak v Evropi obstajajo tudi periferne države, torej na obrobju EU, ne, nimamo zgolj tiste države, ki so v osrčju Evrope. Uvedba pametnih tahografov. Tukaj se ne strinjamo s predlogom 2020 bliže bi bili 20 do 20, 26. Skratka, tukaj imamo znotraj skupine EKR drugačne poglede, kakšen je razumen časovni okvir. Če pa bi želeli tukaj si ohraniti nekaj manevrskega prostora uh, pri pogajanjih svetom, je to spremljivo, vendar pa je pravo, da, prav, da smo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 Pravzaprav nisem iz eh, prevoda slišal, da ste mi dali besedo. Hvala, gospod predsedujoča. Dragi Vim, tudi meni se zdi to poročilo odlično in tam polaga težišča, kjer jih tudi sam vidim. In v prvi vrsti je to pri nadzoru, pri uh, eh, nadizvajanjem eh, predpisov. Omenil pa bi tri točke. Prvič, področje uporabe bi moralo biti razširjeno tudi na lahka gospodarska vozila, po mojem mnenju, torej tudi na tista vozila, ki imajo več kot 2,8 skupne tone, tone skupne mase. Že veliko časa uh, je to trn v peti, kajti gre za poklicne voznike, ki dejansko potujajo s temi vozili, ki so lažje od 3,5 ton, pa nimajo oziroma se ni bilo treba držati časa vožnje in česa počitka. Nekateri podjetniki izkoriščajo to vrzel pri dobavah just in time in potem raje pač vozijo z tovornjaki, ki imajo skupno maso 2,8, ne pa 3,5. Statistika kaže, da to pomeni veliko nevarnost za ceste in zato moramo tukaj narediti red. Kot drugo, drugo. Primer, kjer uh, 12-dnevno uh, ureditev pri avtobusnih prevozih, to ne vpliva na v, v, v, uh, cestno varnost. Ne vem, zakaj bi se naj to um, razširilo samo na mednarodni promet. Mislim, da bi bilo treba to v nadaljem postopku popraviti. In potem inteligentni tahografi, te je treba upeljati veliko hitreje, kot predvideva komisija. Tukaj se strinjava, eh, ampak tudi jaz sem predlagal leto 2020. In eh, menim, da bi inteligentne tahografe morali upeljaviti kot pogoj za licenco skupnosti, eh, ki omogoča dostop do poklica mislim, da je zelo uh, jasno, kako tesno povezani so ti trije različni uh, dosjeji. Hvala lepa, gospa Lukašenska, izvolite. E, bardzo pani przewodnicząca, ja również gratuluję e, panu. Hvala. Hvala vimu in vsem poročevalcem v senci. Pripričana sem, da vsi predlogi v svežnju mobilnosti so težavni in bomo potrebovali kom kompromise veliko razumevanja. Imam dva komentarja. Tudi sama sem vložila predloge sprememb. Vprašanje eh, certificiranih parkiriš. Naš poročevalec pravi, da bo tako nekdo lahko spal v kabini. Kaj to pomeni, če ne bo certificiranih počivališč v vseh državah članicah? Ali, bo, ali ne bomo s tem predlogom morda unesli nekoliko nereda v, v, eh, v zadeve, kajti kar nekaj časa bo trajalo, predem bomo zgradili ta eh, parkirišča in ni dovolj Evropske unije, torej Tudi to je treba upoštevati pri rokih. Potem pa vprašanje počitka. Ne bi smeli imeti togih predlogov, glede tega te, te treba oditi domov. Tudi mi, europoslanci, ne gremo vedno domov. Torej, morali bi imeti uh, svobodo, ločene voznik, naj se samo odloči, kje bo počival. Naslednje vprašanje je povezano z več fleksibilnosti v okviru tedenskega počitka. Torej, s kumulacijo tega časa v četrtem tednu lahko voznik preživi več časa doma s svojo družino, če ima družino, seveda. Hvala. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoča. Lahko sem kratek iz dveh razlogov. Kot prvo eh, se mi zdi osnutek predvsej dober, dobro uravnotežen in um, v večini primerov uh, polaga prava težišča, tako da se lahko tudi navežem na to, kar je povedala Gezine, ki je pročeval kosenca za Alde. Samo dve ali tri povdarke bi dal, toliko v razmislek. Prvi je naslednji. Verjetno ne govorimo o pametnih tahografih, rad bi vedel, kaj je za tem, o čem dejansko sploh govorimo, kakšna je dodana vrednost teh tahografov, če primerjamo s trenutnimi, če samo pogledam, kakšne so gospodarske posledice tega. Leta 2020 je morda eh, leto, ki ga zlahka izrečemo, ampak ali smo preverili, ali bomo dejansko lahko opremili vse to vrnjake s pametnimi tahografi do tega leta. Ali Aha, gospod Kramer že dviga roko, pa še niti nisem zaključil. Morda prvo poslušate, kaj bi želel povedati. Ne, resno mislim. Ali ne bi bilo pre, pre, pomembno ugotoviti, kje so oska grla in kaj bi nam moral biti zmožen zagotoviti tahograf? Kaj je tisto, kar pričakujemo od tahografa? Če bomo to vedeli, bomo morda lahko potem tudi prišli do pravega datuma. Kakorkoli že ne da sem nenaklonjen tem tahografom, vendar pa moramo tukaj uh, poskrbeti, da so pravila takšna, da bodo lahko delovala. Pa ni, ni važno, ali govorimo o letu 2020 ali čez 18 let, kakorkoli že. Če mor, videti moramo, kaj želimo doseči in potem morda za to obstaja več. Um, Načinov. Potem pa kar zadeva prepoved počitka v kabini. Uh, Poglejmo si, kakšen je trenutni položaj v, v smislu zmogljivosti. Zakaj komisija še ni sprožila postopka za ugotavljanje kršitev napram katerekoli države članice, ki bi morala zagotavljati a, zmogljivosti vsakih 150 km? Kaj je razlog za to? Predstavljam si, da bomo potem imeli določeno prepoved brez izjeme in na ta način je najlažje zaščititi svoj trg, če želim. Torej, tiste, tisti predlogi sprem, ki grejo v smeri pogojevanja, so po mojem vredni sprejetja. Tukaj se bom ustavil, kajti pri številnih drugih točkah uh, smo že slišali, uh, eh, zakaj gre. Gre za to, da mora sistem delovati. Eh, včasih se morda število dni razlikuje, vendar v končni fazi to ni tako pomembno. Pomembno je, da imamo dejansko delujoč sistem, ki bo služil notranjemu trgu. Hvala, gospa Jala Sendre, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod eh, Van de Kamp, eh, predstavili ste različne možnosti. No, periferne države zelo zanima ravno to, da pri izračunu štirih tednov lahko obstaja možnost fleksibilnosti, da se lahko recimo združujejo Eh, dnevi in tedenski počitki, zato da se nekdo lahko vrne domov, ker to je tisto, kar si želijo v vožniki. Torej, da niso v nekašnem nevarnem, nekašnem nevarnem parkirišču nekje v Franciji in tam obtičijo. In vprašanje varnih parkirišč. Uh, Torej, to bi bil seveda idealno, to bi bilo idealno, pred te še imeli dovolj sredstev in zmogljivosti za zgradnjo in da bi lahko zasebne investitorje spodbudili k izgradnji teh parkirišč. Parkirišča morajo biti varna. Torej, to je pomembno za voznike, pa tudi za voznike avtobusov. In prav tako ta parkirišča mora biti dostopna, da ne pride do prestrukturiranja sektorja zaradi tega. Drugi, in bi še novi ljudje postali brez posli za tega. Poleg tega se mi zdi, da pametni tahograf mora imeti možnost Eh, navedbe prečkanja meje samodejno. To je za nas ključnega pomena, da se ne kaznuje voznika, da mora to on sam ročno vnašati. Potem vprašanje sankcij. Uh, moramo upoštevati možnost, da obstaja vendar na ravni Evropske unije ne bi si želeli bilateralnega pristopa. V odločenih okoliščinah to že obstaja, vendar ni eh, dovolj dobro za obe strani, tako da menim, da bi bilo zelo dobro, da bi imeli evropski organ, ki bi ocenjeval in nadzoroval delo in izvajanje. Sicer se bomo vrnili v tiste situacije v katerih prihaja do tolmačen norme in kjer prihaja do razhajanj med eh, perifernimi in tranzitnimi državami. Hvala. Hvala lepa, gospa Alessandr. Gospod Trike, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestito Vimu za to odlično uravnoteženo poročilo glede občutljive teme. Najprej nekaj nasplošno potem pa še nekaj specifično. Mislim, da bi eh, v svetu prevoznikov zelo slabo razumeli to, da bi prišlo do poslabšanja pogojev dela za nje. Ne glede na to, kaj se zgodi, poslušamo o fleksibilnosti, vendar moramo biti res opozorni, kajte če želimo, da bo javnost ocenila naše delo, to pomeni, to pomeni, da moramo zagotoviti izboljšanje pa poslabšanje pogojev dela in življenja. In še nekaj glede varnih parkirišč. To je zelo pomembna tema, kajti ravno ta varna parkirišča so povezana z tedenskim počitkom in tako naprej. In rad bi podaril nekaj, če se nismo toliko slišali in sicer. Uh, ni le vprašanje izgradnje teh parkirišč, vprašanje je tudi, kako naj potem ta parkirišča funkcionira. To stane, zato da funkcionirajo, morajo uh, imeti za to denar, moramo plačevati varnostnike, druge delavce, video nadzor in tako naprej. In seveda dostop do teh parkirišč potem ne bo brezplačen. To bo nekaj, kar bo treba plačati ali bodo države članice eh, z to plačevale, niso pa niti sposobne tega zrediti, tako da predvidevamo, da ne. No, obiskal sem nekaj zasebnih parkirišč, vsi so šli v stečaj večinoma, torej imamo zelo malo uh, varnih parkirišč, ker nihče ne plačuje za to, da bi lahko šel v takšno parkirišče. Tudi, če odpravimo to vprašanje in vzpostavimo varna parkirišča in če definiramo stroške funkcioniranja, in kdo jo bo plačal. Eh, je treba povedati, da ne sme biti voznik tisti, ki na koncu plača ta parkirišča. Torej, delodajalec bi moral dati eh, vozniku denar za to, da plača bivanje v vozniku. In lahko pa se zgodi potem, da bo voznik raje parkiral nekje, kjer ni varno parkirišče, so da bo zadržal ta denar zase. Torej, morali bi upoštevati stroške delovanja parkirišč, pa tudi morali imeti sistem nekašnih bonov, kuponov za, te, uh, za ta parkirišče, tako da lahko res preverimo, kako se ta parkirišča uporabljajo. In da vidimo, koliko denarja mora za to nameniti delodajalci, da se dejansko uporabi za to ko bo imeli tak sistem, seveda več ne bo težav glede ustvarjanja in delovanja takšnih parkirišč. Če pa tega ne boste storili, potem ne boste imeli varnih parkirišč. Če nimate varnih parkirišč, potem bomo prišli v zelo zapletene razprave in potem se bodo znova vrnili v spanje eh, v kabinah. No, kabine so lahko zelo lepe, vendar nisem še videl uh, prhe v kabini. In uh, to pomeni, da, tovrnjak, da vozniki tovrnjakov nimajo dostopa do sredstva za osnovno kabino, za osnovno eh, higieno. Skratka, uh, vprašanje plačevanja parkirišč ni uh, obravnavano in eh, če tega ne bomo obravnavali, bomo prišli v enako situacijo, kot jo imamo sedaj. Torej ne bomo presegli tega, kar želimo preseči. Hvala, uh, gospod Viki, gospod Rodolen. Ja, gospa predsednica, ta dosje je zelo pomemben in zelo čutljiv, tega se zavedamo, moramo ga resno obravnavati. Kaj zadeva prepoved počitka v kabini, mislim, da se moramo vprašati naslednje. Ali je res ne, nepremostljivo za podjetje. Leta 2021 sem slišal, da podjetje tako organizira svoje delo, da ima nekdo, nek vožnik počitek 48 ur zunaj kabine na dva tedna. Torej, zmanjšali smo tedenski počitek, torej imamo dovolj fleksibilnosti za podjetja. In potem imamo sodbo sodišča glede počitka v kabini. Moramo dati uh, podjetje možnost, eh, torej to, da dajemo podjetjem možnost, da lahko njihovi vozniki počivajo v kabini, je nespremljivo, eh, varna parkišča že obstaja, vendar se jih ne upravlja, ker jih treba plačevati. Zame je vprašanje počitka v kabini nespremljivo. In uh, mislim, da smo odprli Pandorino skrinico, smo odprli referenčno obdobje in eh, mislim, da moramo uskladiti tedenski počitek skladno z najdaljšim eh, delovnim časom. Hvala. Podkramer, izvolite. Ja, a do tu nesmal. Najprej gospodu Kohu. Pred 15 leti smo se že pogovarjali o tahografih in vedno znova smo govorili, ja, so še zeme, ni še razvoj tako daleč. Ne, ampak so, zdaj smo v digitalni dobi in zako, zakon brez nadzora lahko pozabimo. Tu ima vim prav. In najpreprostejše je in najbolj cenovno ugodno je to doseči prav s tahografi in potem če je tukaj eh, zaveza, da bomo to storili do leta 2020, je tudi opremljanje tega eh, preprosto. Ampak, če se bo industrija pripravila na to, da je rok leto 2020, potem bo vse skupaj hitro steklo. Enako smo imeli tudi z opremo proti hrupu. Eh, prej smo imeli le malo podjetij, ki so to nudila, potem pa so pravzaprav kar sedem, osem eh, podjetij se s tem začelo ukvarjati in tukaj gre za politično voljo. In če bomo rekli, da se mora to zgoditi do leta 2020, potem bo to jasno in potem bo temu sledil tudi nadzor. Uh, Potem je Peter rekel tudi, da naj bi se eh, voznik sam odločil, ali se želi peljati domov. To bi bilo lepo, ampak voznik se o tem ne odloča. Takrat, ko smo bili na kontrolni postaji, so nam je policist povedal, ja, da so včeraj dobili klic, ampak to se jim pravzaprav dogaja vsakodnevno. Imeli so klic eh, voznika in, so, in je rekel, prosim, preverite me, že 17 ur se vozim, vozim brez odmora. Šef ne dovoli, da bi uh, užival svoj čas. Poči počitka. Torej, to so nevarnosti ne le za posamezne voznike, temveč za vse na cesti. Tega ne smemo trpeti in najpreprosteje je, da izvajamo zakonodajo o času počitka in vožnje in to je mogoče s tahografom krasno doseči. In kar zadeva nadzor, danes večer eh, bo imel dogodek Vim. Fandrkap, slišali smo, da je bil neka stavka, dva voznika sta se sprla zaradi tega, ker sta uh, toliko časa se Eh, prepirala za najboljši, najboljše mesto. Ali 80 odstotkov eh, voznikov eh, je nadzorovanih v, na nizozemskem in v Belgiji, podjetje potem je tisto, ki mora plačati, kajti podjetje je treba udariti po žepu. Na no, medtem, ko v Nemčiji stvar ni tako dobra. Tudi, kadar je prišlo do kontrol, eh, eh, če so ugotovili, so izdali samo opomen in s tem konec. Zato potrebujemo ustrezne evropske predpise, tega eh, ne smemo tolerirati, to ni le v korist voznikov, temveč v prid varnosti na evropskih cestah. In tukaj moramo biti strožji, kot smo bili v preteklosti. In pravic, te pravice morajo veljati za vse enako po vsej Evropi. Kramer. Hvala, gospod Kramer. Nihče še želi besede. Kje je komisija? Eh, gospa Elizabeth Werner, izvolite. Gospod Vin van de Kamp, govorili naj bi o homologaciji in o tem ne bi govorili v svetu, ne da bi v nas o tem sploh obvestili. Torej, posem govorite na vprašanje glede tahografa, glede parkirišč, potem kako je sedaj s prepovedjo oziroma neprepovedjo počitkov v kabini. Kakšne so še komisije? Najlepša hvala za to živahno razpravo in tudi za zelo dobre in ravnotežene predloge iz poročila gospoda van der Kampa. Naj vas spomnim, da je bila zamisel komisije in prvotni pristop ta, da bi obravnavali eh, težave na področju konkurence in eh, delovnih pogojev na uravnotežen način, da bi zagotovili dejansko pametne možnosti izvrševanja zakonodaje, kajti teh trenutno ni očitno je bilo predloženih veliko predlogov sprememb in temu dosjeju je bilo posvečeno veliko pozornosti in gospod van der Kamp je pojasnil, kateri so glavni vsebinski skopi. Prvo gre za prepoved rednega počitka v kabini. To je bil del predloga komisije. Razprava zdaj je zelo zanimiva, namreč kaže, da bi naj bila običajna, naj bi veljala splošna prepoved, razen, če naj bi tovornjak bil parkiran na varnem eh, in varovanem parkirišču. Potem pa se seveda razprava nadaljuje v to, kaj je varno in um, varovano parkirišče, kdo bo to certificiral, kdo bo to potrjeval. Mislim, da bi tukaj iz neke dobre volje lahko našli praktično rešitev. Nekoliko bolj zapleteno vprašanje pa je, kako bomo poskrbeli, da bodo varna in varovana parkirišča zgrajena in da bo z njimi nekdo upravljal v zadost ni količini in eh, razporejenosti po vsej Evropi. In potem smo danes dopovdne tudi se pogovarjali o tem, ali bi lahko morda določene cestnine uporabili za zgradnjo teh parkirišč in bolj splošno eh, še pričakujemo razpravo o tem, ali je to dožnost in obveza držav članic, kot je trenutno predeljeno v TNT. Ampak eh, to zakonodajo je, kakršna je, težko izvajati. Ali pa bi morda lahko ta uh, parkirišča uh, op, uh, eh, izvali in upravljali tudi komercialno, kajti čim im, uh, nekaj prepoveste, boste seveda ustvarili popraševanje po teh uh, parkiriščih. Tako da tukaj bomo z veseljem. Uh, delili vse tehnične informacije, ki jih imamo na razpolago in mislim, da so vas že obvestila, da se trenutno izvaja študija, da bi se ta vprašanja pravčila zaradi vprašanja gospoda van der Balna, ampak rezultati te študije bodo znani šele kasneje letos. Potem imamo tukaj še vprašanje povratka domov. Razprava že danes popolne je znova pokazala, da je ta zahteva dobra zaradi delovnih pogojev voznikov, vendar pa, da je zelo težko opredeliti, kaj je dom. Glede tega obstajajo različni pogledi in zato je opredelitev težko najti. Komisija pa meni, da je delodajalec tisti, ki mora organizirati delo voznika na tak način, da se bo ta lahko vrnil bodi si na, eh, sedež ali pa centar delovanja tega podjetja ali pa na kraj prebivanja voznika. Tako da bi bila izbira med obema možnostma pravzaprav jasna. Prav tako se strinjamo za mislijo poročevalca, da bi ponudi nekaj več eh, priložnosti eh, in možnosti z vidika povratka domov v smislu, koliko časa um, ta vožnja traja, menimo, da nima smisla, da mora voznik počivati na parkirišču 20 km stran od doma, zaradi tega, ker je izčrpal čas vožnje. Potem pa še Eh, krajši roki za uvedbo tahografa. Naj povem, da je komisija zelo navdušena nad zamislijo, da bi bil ta datum določen veliko prej. Mislim, da sem že povedala, da glede tega nismo oblikovali predloga, temveč eh, je to trenutna zakonodaja. Eh, iz trenutne zakonodaje pač ta datum izhaja, ampak z veseljem bi ga predstavili na prejšnje leto. In uh, dejansko uh, smo imeli razpravo v delovni skupini sveta uh, glede nekaterih vprašanj, ki so s tem povezana. Tri vprašanja so bila obravnavana v svetu. Prvo se je navezovalo na podaljšanje obdobja za vprašanje, kontrole ob cesti in kaj to pomeni za podatke, ki jih mora zbirati tahograf. Potem je šlo za vprašanje eh, zabeleženja prečkanja meje in znova, kaj to pomeni v smislu tega, ali se prečkanje meje za prečkanje beleži na kartico voznika, kakšna je zmogljivost te kartice in potem kar zadeva retrofit. Tukaj bi vas želela obvestiti, da smo dobili predhodno različico študije, ki naj bi preučila datum za homologacijo oziroma za preureditev vozil. Ta datum še ni določen, vsekakor pa čim bo študija objavljena, vas bomo o tem obvestili. Predhodni rezultati pa kažejo, in to smo pravzaprav povedali tudi že delovni skupini sveta, da obstaja ocena glede vozil, ki bi jih bilo treba dodatno opremiti in tudi kakšna je zmogljivost delavnic, da bi to dodatno, opremo, dodatno opremljanje izvedle in kakšen je bil strošek tega. Skratka, škatlica za tahograf stane 1000 evrov, potem pa tudi namestitev, usposabljanje voznika um, stane prav tako 1000 uh, evrov in študija zaključuje, da bi bilo, bil realistični datum za opremljanje vseh vozil z tem tahografom leto 2096. Seveda tudi zmogljivost eh, delavnic ni nekaj, eh, kar je uklesano v eh, kamen, ampak vsekakor je treba upoštevati tukaj nekaj objektivnih elementov. Potem pa sem želela omeniti še tudi izvrševanje zakonodaje in izmenjavo informacij med nacionalnimi nadzornimi uh, oziroma organi za izvrševanje. Namreč zelo pomembno je, da se poskrbi za dobro izvajanje zakonodaje. In strinjamo se, da sistem, informacijski sistem za notranji trg, da je ta sistem dobro orodje za podporo izmenjave teh informacij. Tako ne bo treba ponovno izumljati sistema, ki ga že imamo in ki deluje ob razumnih stroških. S tem pa je povezan tudi Evropski organ za delo. Kot veste, je komisija 13. marca sprejela nov predlog za ta organ za delo, ki bi lahko bil tudi predvsej dejaven na področju cestnega prometa. In radi bi gradili na tej novi strukturi in uh, nadajamo se tudi podpore parlamenta v razpravah o tem. Tukaj imamo dve temi, eh, ki izhajajo iz predlogov sprememb in ki sta novi, če jo primerjamo s predlogom komisije pa se tudi mi uh, strinjamo, da jih je treba pozitivno obravnavati. Naj samo povem, da si želimo dobre rešitve pri teh dveh vprašanjih. Gre za prožnost za voznike uh, avtomob, avtobusov, dejansko je njihov položaj drugačen, kot je položaj voznikov tovrnjakov. In poskrbeti je treba tudi, da se bo avtonomna vožnja v zakonodaji ustrezno upoštevala oziroma da bo mogoče to uh, upoštevati v prihodnje tudi v smislu uh, prilagajanja časa vožnja in časa počitka. Kar zadeva lahka gospodarska vozila, se komisija nagiba k uh, profesionalizaciji tega sektorja, vendar pa se zazemo tudi za sorazmeren pristop. Dostop do poklica mora biti prvi korak, vendar pa menimo, da v tej fazi še ni. Um, smiselno, da bi zahtevali, da se ta vozila prav tako opremi s tahografi. Tako da dejansko pa je tukaj še nekaj prožnosti glede eh, mase vozil, ki naj bi bila pokrita s to novo zakonodajo. Mislim, da se bomo k temu še vrnili. Merci. Hvala, gospa Werner. Gospod Vandekam, boste zaključili? v zvezi s tem, kar smo sedaj slišali. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ker vem, da številni poslušajo in eh, spremljajo današnjo razpravo, bi želel nekoliko širše se odzvati na nekaj točk. Prva točka je tisto, kar je omenila Gezine Meisner, ki je nažalost morala oditi, ampak gre za uporabo tahografa v lahkih gospodarskih vozilih. Pri nacionalnem prometu. Če vozite naprimer od Minhna do Hamburga, potem ni nenavadno, da bi nadzorovali čas vožnje in čas počitka, kajti to je ogromna razdalja. Isto velja za Španijo. Če potujete od Palerma, do Milana v Italiji, potem prav tako ni nenavadno, da bi kontrolirali čas vožnje in čas počitka lahkih gospodarskih uh, vozil. In o tem smo govorili tudi na sestanku poročevalcev v Senci. Tako da s tem se odpira velik problem. In jaz uh, tudi čutim, da to je problem. To pač uh, govorim uh, Um, s tem želim pač povedati sindikatom, da jih razumem. Seveda je ta dosje tesno povezan tudi z dosjejem o napotitvi in kapotaži in vesel sem, da je zdaj Ismail Ertog znova z nami, ampak skušamo dejansko dobro povezati vse te tri dosjeje, kajti nikomor v Evropi ne bo koristilo, če se ti trije dosjeji ne bodo dobro dopolnjevali. Potem gospa predsedujoča, Pavel je Pavel Telička je dal dva pomembna komentarja, ki pravzaprav vplivata na okvir sam. Sam menim, da je bolje Eh, zagovarjati manj zakonodaje in boljšo digitalizacijo. Kakšne so možnosti pametnih tehografov? Ogromne in razvoj v tem sektorju je bliskovit, digitalizacija, vidite, kako se hitro odvija na kitajskem ZDA v Indiji in tukaj Evropa ne sme zaostajati. In seveda eh, bodo eh, pametni tehografi v nekaj letih opremljeni z GPS-om. Temu se ni mogoče izogniti. Vemo, v čem je trik in vemo tudi, kdaj bo nek tovornjak s tem prečkal mejo. Vsi ti elementi bodo integrirani v tahograf in zato je zelo pomembno, gospa predsedojoča, da na tem področju pripravimo jasno zakonodajo in temu bo potem trg uh, sledil. Če bomo rekli, pač dajmo kar nekaj, nekaj tukaj šarimo, od leta 2020 ste pa vi na, na vrsti, temu trg ne bo sledil. Tako da Glede tega želim biti strok in poskrbeti moramo in seveda sem zelo dobro poslušal uh, besede gospe Werner o dodatni opremi uh, vozil, ampak ti stroški ne smejo biti razlog za neskončno odlašanje z pametnim tahografom, kaj ti te tahografe potrebujemo zato, da bomo lahko nadzorovali čas vožnje in počitka voznikov. Potem pa še drug komentar Pavla Teličke ki zadeva prepoved počitka v kabini. Glejte, Franciji in Nemčiji ni težko reči, glejte, mi ne dovolimo več počitka v kabini, ampak seveda to potem pomeni veliko socialnih problemov ob avtocestah in vidimo, da v določenih državah potem vozniki pridajo na nizozemsko, ker v, v Belgiji, Franciji in v Nemčiji ne smejo več počivati v kabini. In tukaj, predsedujoča, vidimo kombinacijo. Če neko podjetje pravi, da se zauzema za počitek v kabini, potem bom jaz njim rekel prav, ampak potem pravite ta počitek na nadzorovanem parkirišču. In naj vas spomnim, da je nemška vlada let, z letom 1. januarjem leto 2018 uvedla subvencijski program za počitek v kabini na zavarovanih parkiriščih in to stane voznike 4,5 18 evrov. Vse ostalo subvencionira nemška vlada, kaj ti vidijo, da uh, sicer s temu socialnemu, socialnemu problemu ne bodo kos zgolj z novnimi prepovedmi. Seveda, tukaj se obračam gospodu Rikejo, ta parkirišča morajo biti komercialno izvedljiva. Seveda, kdo bo plačal stroške? Delodajalec. Kako? Uh, z predplačniško kartico. Tako da tukaj ne bomo več uh, šarili okoli z gotovino, kajti veliko voznikov pač da to uh, gotovino v žep, zato da bi naprimer lahko študirala njihova hči in potem počivajo na nezavarovanem parkirišču tega se moramo posloviti. Ampak tukaj moramo biti jasni, če želite počivati v kabini, potem se morate odpeljati na varovano in varno parkirišče. Sedaj pa še par besed eh, Kristin. Uh, Seveda je dobro, če rečemo, da naj bi vozniki šli domov vsaj enkrat v štirih uh, tednih, ampak za periferne države, Ajala in Robert, ki je trenutno uh, odsoten, Robert Zile tudi to omenjal, torej za obrobne države, če naprimer prihajate iz Estonije ali iz juga Španije, to ni tako preprosto. In Kristin bi opomnil še na to, da če ste na poti 14 dni, potem boste nekje morali preživeti a, tudi a, pro, a, konec tedna. Lahko rečete, ja, bomo a, to storili v hotelih, ampak to je preveč. A, poceni socialistična logika. Biti pa mora ta rešitev povezana tako z realnostjo delodajalcev kot voznikov. Pa še ena tema, Evropski organ za delo. Znotraj ELS je to težavna tema. Osebno sem temu zelo pozitivno naklonjen, ampak vsekakor moramo dejansko storiti vse, da bomo tudi po volitvah leta 2019 pokazali, eh, kakšno je eh, mnenje in stališče. Eh, Evropske unije v zvezi s tem organom. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. No, glede tega organa smo se že pogovarjali. Torej, želja je, da bi imeli Evropsko agencijo, ki bi obravnavala delo in ki ne sme spregledati eh, cestnega sektorja, torej ta agencija bo morala gledati tudi, kaj se dogaja v cestnem prometu. Torej, cestni sektor bo moral biti vključen, tudi letelski sektor, kjer bomo govorili, ko bomo govorili o letalskem svežnju, tudi o morskem svežnju, o katerem bomo tudi govorili. Gremo naprej, naslednji dosje. Poročilo gospe Kilonen o napotenih delavcih v sektorju cestnega prometa. Gremo. Gospa Kilonin, izvolite, beseda je vaša. Thank you, dear chair, dear colleagues. Hvala lepa, kolegite in kolegi, gospe in gospodje. Najti moramo ravnotežje med socialno zaščito in prostim pretokom blaga in ljudi. Prav tako moramo zagotoviti delovanje skupnega trga. Zagotoviti moramo poštene pogoje, preprečevati moramo nezakonite prakse, prav tako potrebujemo dobra pravila, ne smemo pa uvajati nepotrebnega dodatnega upravnega bremena za mala in srednja podjetja. Povečati moramo privlačnost poklica voznika in zadeva je zapletena, kakor si lahko predstavljate. Pri določenih vprašanjih smo vsi edini, če si pogledam predloge sprememb. Naprimer, okrepiti moramo sodelovanje na evropski ravni za preprečevanje goljofij, prav tako moramo okrepiti sodelovanje med državami članicami in poskrbiti moramo, da bo sodelovanje bolj učinkovito ko bo komisija tako predlagala. Prav tako moramo uvesti platformo vse na enem mestu za boljšo koordinacijo, zagotoviti moramo izmenjavo podatkov in boljše izvrševanje. Zdi se, da smo se dogovorili, da bomo nadaljevali delo na imiju ali mednarodnem sistemu za izmenjavo podatkov na trgu svetu moramo poslati sporočilo, da morajo države članice pospešiti uvedbo elektronskih sistemov za spremljanje, zato da bomo lahko bolje spremljali spoštovanje pravil. To velja tudi imi, za imi in za MCR. Potrebujemo jasna pravila, enotno izvajanje, dobro izvrševanje in čim manj upravnega bremena pospešiti moramo uvedbo pametnih tahografov, prav tako potrebujemo standardizirane dokumente na ravni EU, tudi izjave o napotitvi, pa tudi, če je mogoče, plačilne lističe. Zdi se, da smo se dogovorili, da bi morali nadzor o času dela opravljati le na sedežu podjetja, ne ob cesti. Potrebujemo pošten in prožen sistem, prav tako potrebujemo neprestano spremljanje in poročanje o spoštovanju teh pravil. To mora zagotoviti komisija. Predloge sprememb v zvezi z napotitvijo in mednarodnim prometom so različni. Na osnovi predlogov sprememb se zdi, da je vprašanje še vedno odprto. Vprašanje, ali so pravila o nabotitvi najboljši način, da rešimo vprašanje šoferja v mednarodnem prometu. Nekaj predlogov sprememb gre v drugo smer, v smer alternativnih horizontalnih ukrepov, zato da ne bi bilo več iskanje najboljšega pravnega reda, in v splošnem za različne skupine predlogov sprememb lahko rečem, da so v zvezi z mednarodnim prometom in prva skupina izključuje mednarodni promet iz okvira o napotitvi delavcev, druga kategorija vključuje mednarodni promet že od prvega dneva naprej. Tretja kategorija zadeva ukrepe na bilateralni ravni in poleg tega imamo še en predlog in sicer v zvezi z enega do 16 dni in pri kabotaži enega do 10 dni. Zdi se, da se trenutno strinjamo le v zvezi s tem, da tranzit ni napotitev. Pri pri ostalih elementih pa bomo po veliki noči morali zelo delati na tem, da bomo našli dobro rešitev tako za voznike kot za prevozna podjetja in za druge akterje v logistični verigi. Vprašanje za mednarodni promet bo ostalo še vedno najbolj pereče vprašanje in mislim, da bi bilo dobro, če bi našli pametno rešitev. Namenoma sem uporabila besedo pametno, prav tako mora biti rešitev inovativna, zagotavljati mora ustrezno raven socialne zaščite in ne sme voditi do ovir na skupnem trgu. Še nekaj želim izpostaviti, potrebujemo bolj odprto razpravo. Potniški promet in druge morbitne izjeme so nekaj, o čemer lahko govorimo, Govoriti moramo tudi o tem, katere dokumente mora imeti voznik pri sebi, torej plačilne listke, pogodbo o zaposlitvi in tako naprej. Morda bi nekateri od teh dokumentov lahko bili na voljo samo v elektronski obliki, vendar za to bomo potrebovali skupno platformo. Tudi vprašanje jezika je pomembno, koliko jezikov, kateri jeziki In vprašanje je tudi, kaj je pošteno, kar zadeva preglede, preglede ob cesti ali preglede na sedežu podjetja. Nekaj je tudi predlogov sprememb v zvezi s podatki, ki so v izjavi o napotitvi. Zdi se, da potrebujemo še več informacij v zvezi z predlogom komisije. Nekaj je tudi predlogov v zvezi z odgovornostjo v logistični verigi? To je pomembno vprašanje. Skupaj z drugimi sankcijami moramo obravnavati to vprašanje, torej kakšne bodo kazni za tiste, ki se jih zaslužijo, ne pa da kaznujemo kar vse v logistični verigi. Gospa predsednica, to so moje uvodne besede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 vendar pa imamo tudi predloge, s katerimi se ne strinjam, ker zgolj okrepijo zaščitne ukrepe, ki obstajajo in ki ne omogočajo delovanje, delovanje transportnega trga. Nekatere teme so takšne, da se na njih pravzaprav soočata vzhod in zahod, tako vsaj predstavlja to tisk, mediji, vendar na sestanki smo videli, da komisija želi vključiti dodatno breme in to bi negativno vplivalo na vse akterje na trgu. Mislim, da potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bo dobra za vse akterje iz tega sektorja, za MSP-je, tudi za majhna podjetja iz vzhodne Evrope, ker imamo eh, skupen cilj, mobilnost, eh, prevoz blaga, ki naj čimprej pride do potrošnika po najboljši ceni. Zato je pomembno najti kompromise in iti v pravo smer, zato ne bomo postavili v nevarnost naših podjetij. Že sedaj se sooča številnimi izzivi pomislimo na pomankljivost voznikov, s tem se sooča skoraj da vsaka država. Torej, moramo uh, imeti to misli, tako da ne bomo še naprej uh, priča pomankanju voznikov, potem bodo prišla podjetja iz tretjih držav in vozniki iz tretjih držav bodo prevzeli del trga. In tem bomo težko usilili uh, evropsko zakonodajo, ker prihaja iz tretjih držav. Podjetje treba spodbujati, da zaposlujejo voznike kot eh, samostojne podjetnike. Vendar pa se tu predstavlja tudi eh, nevarnost, kaj ti zakonodaja glede napotitve se na nje ne bo nanašla, ker bodo to samostojni podjetniki. Torej, veliko je izzivov mm, in veliko možnih rešitev je tudi. Imamo veliko dela pred sabo, imamo še veliko, še veliko sestankov bomo morali imeti tudi znotraj ELS-a in tudi v okviru drugih političnih skupin. Torej, uh, potrebno imeti še veliko sestankov, vendar mislim, da bomo na koncu vendarle dobili dober rezultat. Hvala, gospa Ajala Sender, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospe Kilonen, za njeno poročilo. Torej, ta nam daje odločene zamisle tega, v katero smer bi lahko šli rešitve za prihodnost vse na določenih eh, področjih. Recimo, ko gre za mednarodni prevoz, sama bi se strinjala tu z njo. Eden od ciljev te zakonodaje je ravno to, da bi dosegli poenostavitev izvajanja in da ne bi imeli uh, eh, zakonodaje, ki, zakonodaje, ki je čudovita, vendar ni skladna z realnostjo, tako je bilo pri pretekli obstoječi zakonodaji, torej moramo prepečiti, da bi se to zgodilo tudi s tem predlogom. Torej, gospa Kilonen omogoča to, da imamo prost pretok, pa hkrati nimamo socialnega dumpinga in po moje ključnega pomena tudi to, da moramo preprečiti diskriminacijo glede nadzora ob cesti. To velja v vseh državah članicah in naši predlogi spremembe gredo ravno v to smer. Danes smo imeli razpravo med poročevalci v senci in vsaj del nas meni, da je pomembno, da ko gre za to, da imamo lahko nadzore tako na sedežu kot na cesti je pomembno, vendar nadzor na cesti mora biti tak, da ne pride do diskriminacije, kot je to sedaj. Zato potrebujemo pomoč pametnega tahografa, seveda, in pametni tahografi še niso takoj na voljo. Okay. Zato je treba uporabiti obe platformi, ki že obstajata, IMI in ERO. To sta dve platformi, ki že obstajata. In menim, da komisija eh, bi nam morala povedati, ali lahko z neko elektronsko aplikacijo, ki bi jo nehitro sestavili, recimo v prej kot v dveh letih, lahko prišli do tega, da bi olajšali nadzor na cestah tako da ta nadzor ne bo blokiral teh eh, tovornjakov, voznikov ob cestah in da bo hkrati torej eh, tovornjaki imeli te informacije, ki mislim, da nam to lahko doselo, to smo storili, ko je šlo za čezmejne kazni, to je bilo pod mađarskim predsedovanjem. Pa še tam je bilo pravzaprav teže, ker je pri podatkovni bazi šlo za povezave z, z kazenskimi sankcijami, tam je bilo torej več dela s tem, tako da menim, da bi tu lahko to dosegli, da to ni nemogoče z vedika upravljanja in torej, da se lahko izvaja takšne nadzore. In drugič menimo, da je ključnega pomena, da usklajeni nadzori so javno objavljeni. To naj bo urodje za to, da se prepreči diskriminacija. Sklicujem s tem, kar pravi komisija glede tega, da je treba povečati nadzor, da moramo imeti več usklajenih nadzor na evropski ravni, tako v podjetjih kot ob cesti. Mi pa bi še dodali to, da zaradi preglednosti, zaradi boja proti diskriminaciji bi morali izidi teh nadzora biti objavljeni javno v matični direktivi je bil koncept eh, urada za delo, s tem se popolnoma strinjam, vendar se bojim, da bi tak organ, da se ta organ ne bo ukvarjal zgolj z prometom, temveč se bo ukvarjal tudi z drugimi sektori, kjer je situacija še slabša. Tako da Menim, da potrebujemo organ, ne bom rekla agencija, ker bodo potem vsi proti, temveč nekakšen organ za cestni pre prevoz. To je potrebno tudi zaradi cestne varnosti. To smo dejala že z gospodom Kohom. Moramo imeti nadzor vseh teh vidikov, ki jih predvideva zakonodaja, torej z vidika transporta, prometa in to bo veliko bolj usklajeno, če bo tako delovalo. Potem, kar zadeva napotitev v različnih sektorjih, strinjam se z gospod Kilonen. In tu ne gre za tranzit, vendar, ko gre za mednarodni promet, imamo zelo širok eh, predlog, eh, predlog glede eh, na število dni menim, da gospa Kilunen je za ponestavitev predlagala, da se osredotočimo le na kabotažo in tu bi se lahko strinjal s tem, da se ne uporablja to za mednarodni prevoz. Kar pa zadeva kabotažo, gre tu za razpon od nič dni do več kot deset dni in menim, da zato bi pomagali MSP, bi morali reči, da tisti, ki svojega delovanja ne osredotočajo eh, na kabotažo, temveč se s tem zgolj včasih s tem ukvarjajo, potem bi lahko rekli, da se za njih to uporablja, recimo, če gre za pet dni. Tako je tudi predvidela to komisija. Strinjamo se s tem, da bi bilo dobro čim prej vzpostaviti uporabo pametnega tahografa to bo rešilo številne težave in menim, da bomo skušali, gospe Kiljoni, priti do prave večine, zato da bomo imeli na koncu dobro zakonodajo. Hvala. In ki se bo lahko tudi izvala, to je najbolj pomembno. Hvala lepa, gospa Jara Sender. Gospod Zlotovski, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica računa, ki jo že velikokrat podnošujem. Ne želim zavlačevati in ne želim podajati tega, kar smo že slišali v dosedanji razpravi. Pridružujem se tistim, ki so čestili gospe Kilonijo za pravno delo. Kot veste, je seznam bilo gospe dolg in v teh predlogih sprememb vidimo različna stališča. Torej, imamo veliko prostora za kompromise, hkrati pa tudi nijemo deset tisoč možnosti. Moja skupina si bo zelo prizadevala za iskanje kompromisov. Mi bi predlagali naslednje. Želimo lek specialis, ki bi lahko izključil cestni prevoz iz vseh pravil glede napotenih delavcev. Potem izjeme bi imeli za kabotažo za mednarodni prevoz. S tem bi izvajalcev teh storitev omogočili, da lahko vsi sodelujo na skupnem trgu. Torej, tu želim podariti besedo skupni trg. Želimo si takšen nadzor na cestah, ki ne bo zavezoval voznikov, da imajo sabo ogromno dokumentov in tak nadzor jim tudi ne smejo odzeti preveč časa, tako da bi vendarle večino nadzora izvali na sedežu delodajalca. Prav tako si želimo določenih poenostavitev glede upravnih zahtev, zato da bi bilo čim manj birokracije, kar zadeva eh, napotitev. Upamo, da bo vse to potekalo skladno eh, z zdravo pametjo. Dan ne pomeni šest ur vožnje. No, vse to pa smo seveda tudi zapisali v predlogih sprememb in bom kar tu zaključil. Hvala. Hvala, gospod Zlotovski. Gospod eh, Telička, vi zastopate gospod Bilbao? Uh, da, tako je gospa Bilbao je še odsotna, ima druge nujne opravke danes. Prosila me je, da predstavim njene misli. Tudi ona meni, da je poročevalko opravila dobro delo, zahvaljuje se za to, kar je bilo storjeno do sedaj, seveda pa povdarja, da je to zelo kompleksen dosje. V številnih elementih bo treba govoriti še bolj podrobno na ravni političnih skupin in po njenem mnenju zato Alde zaenkrat ne more zagotoviti več podrobnosti. Izeskun s tem kaže svojo kolegijalnost, sama ima seveda bolj podrobno mnenje. Po njenem mnenju so v naši skupini mnenja različna, kakor v drugih skupinah. Več časa potrebujemo, da se zedinimo v zvezi z določenimi vprašanji, naprimer zbirka podatkov, agencija za ceste, tudi kar zadeva predlog komisije v zvezi z agencijo za delo, je še odprto vprašanje in eh, tudi del glede izvrševanja v zvezi z svežnom svežnjem o mobilnosti je še vedno pod vprašanjem. Vprašanje je tudi, katere vrste prometa bomo vključili v ta predlog. To je zelo občutljiva tema, ampak ona pravi, da je mogoče videti luč na koncu tunela, ampak po zasedanju poročevalcev v senci lahko rečemo, da smo v zvezi z drugimi temami, naprimer čas dela, pregledi, izmenjava podatkov, tehnični pregledi in tako naprej, dosegli napredek, zadeve tečejo v pravo smer in prvo zasedanje je bilo konstruktivno. Še nekaj je pomembno po njenem mnenju. Pomembno je, da bi imeli horizontalne kompromisne predloge sprememb, tudi kar zadeva kabotažo in čas vožnje. Zato bomo morali odprto komunicirati med skupinami, zato da bomo imeli pregleden postopek. Ni še popolnoma jasno, kako bi lahko to zagotovili na ravni poročevalcev ali bomo morda vključili tudi poročevalce v senci, ampak jasno je, da so ti trije dosije med seboj povezani in da obstajajo določeni elementi, ki bodo imeli vpliv na ta dosije. In še nekaj, Nekaj bi moralo biti del izjave o napotitvi in to je pomembno za našo skupino. 1.9.1.1.9.2 in 1.9.3 in 4 so predlogi sprememb, ki naj bi jih poročevalka upoštevala. Tudi sam sem želel kaj povedati, ampak eh, zato, ker nam zmanjkuje časa, se bom temu odpovedal. Upam pa, da bomo upoštevali predloge sprememb, ki smo jih uložili mi. Hvala. Alors, c'est à moi de prendre la parole, gospod Telička. Sedaj pa bom jaz spregovorila, ker sem jaz tudi poročevalka, oziroma soproočevalka glede te teme. Spoštovani kolegi, kot veste, je prišlo sporozuma v odboru za zaposlovanje glede splošne direktive o, o napotenih delavcih. Sedaj je v fazi trialoga. Lahko rečemo, da je to prava zmaga za vse evropske delavce, ker boste imeli vsi enake pravice, ne glede na to, kaj dela, kje opravlja svoje delo, torej tudi gre za plačilo, ko govorimo o. o 13. plače in tako naprej. In včeraj smo prišli do sporazuma v trialogu in to je zelo velik napredek. In mislim, da moramo biti vsi ponosni na to, vendar imamo se vprašanje cestnega prevoza. In ko berem določene predloge sprememb, bi rekla, da gre tu za specifično zakonodajo za cestni prevoz, ki je popolnoma zunaj okvira direktive in to je pravzaprav tudi vabilo, da se odrečemo določenim pravicam. In tu imamo manj pravic kot v splošni direktivi in to je težava, spoštovane kolegi. Ne pravim, da je to sedaj kar odprta možnost za vse. Torej, tu so sedaj vključeni vozniki, nekateri bodo rekli, no saj so zelo mobilni, ni treba, da imajo enake vece kot drugi, vendar sama bi rekla ne. Zelo jasno. Govorimo o sektorju prevoza, ki se sooča z osrednjo težavo mobilnosti. Vozniki In to je tudi povedal gospod Lundgren, ki je sam povedal, da tudi on bil nekoč vrznik, živijo v nedostojnih pogojih. Nedostojnih. Stalno so v, v tovornjakih, na cesti. In če pogledamo trge med sabo, vidimo, da prihaja do res, eh, do razli mnogo. Seveda sem za prost pretok evropejcev, vendar ta naj koristi vsem. Torej, prost pretok naj koristi vsem. In ko govorim o vseh, vključujem tudi o poklicih in zato potrebujemo pravila. Zakaj pravim to? Ker ta lex specialis ne sme biti priložno za to, da delavcem da delavce v cestnem prevozu spravimo nekakšen podrazred, pravila morajo biti za vse enaka na skupnem trgu. Naš cilj ne sme biti to, da da bi imeli posebno zakonodajo, ki bo trojanski konj, zato da lahko se imajo čas dela, voznikov, vprašanje plače in tako naprej. To je nespremljivo in tudi jutri bo Evropski organ za delo eh, po, glede na svojo pravno podlago po členu 91 lahko pokrival tudi cestni pre, prevoz in moral nam bo dati kaj več od zgolj besed. Moramo se res izogniti socialnemu dumpingu. Socialni dumping uh, ima le en odgovor in ta odgovor je nadzor. Zato ne smemo zapirati oči glede lahkih utilitarnih vozil. Danes je to realnost. Vidimo, da je njihovo število izjemno naraslo v zadnjih nekaj leti, zlasti za mednarodni prevoz. In to jim omogoča, da se izognejo evropski zakonodaji. Sedaj pa tega dovolj in dragi kolegi. Ta tema zahteva konkreten odgovor. Sedaj eh, plešemo na robu vulkana in ekonom Lonec bo eksplodiral in ko bo eksplodiral, potrebujemo rešitve. Če pa nijemo rešitve, bomo imeli težave. Potem se ne bomo smeli pritoževati, ko bo prepozno, ko bo prepozno, bo prepozno. Torej, zelo jasno bi rada povedala, moramo doseči rezultat. Ne smemo oduzeti pravici in poskrbeti za to, da bodo vozniki imeli manjše pravice kot drugih. Splošna direktiva daje pluse in cestni sektor mora biti na isti ravni. Toliko. Gremo naprej mislim, da glede tega vprašanja nimamo pravice do zmote. Sedaj smo res na prelomnici. Gospa Juton tu ni. Gospa Lukačevsk. Gospod Lundgren, se upravičujem. Gospod Lundgren, izvolite. Tak smek je. Eh. Hvala lepa, predsednica. Hvala, Merja, hvala za opravljeno delo. Hvala tudi predsednici Karimi Deli, kajte mislim, da je lepo pokazala, kako pomembno je, da najdemo rešitev v zvezi s tem. Tako več ne gre. Kakor smo slišali, vedno znova slišimo, da morajo vsi imeti dostop do skupnega trga, da je to pravica vseh. Vendar. ni pravica vseh, da dobijo mizerno plačilo. Ljudje opravljajo sušensko delo, mesece za mesecem živijo v tovornjakih zato, da dobijo mizerno plačo, ne vidijo družin, ne vidijo prijateljev, tako več ne gre. To vodijo v dodatne probleme zaradi socialnega dumpinga. Od leta 2014 vidimo, da vsi vidijo, da gre za problem. Dobro. Pri nas je tudi mednarodni promet iz tretjih držav in tako naprej. Ampak to se ne sme zgoditi za ceno življenj ljudi. Potem bomo izgubili vsakršno obliko verodostojnosti. Govorili ste tudi o nadzoru na cestah. Policisti v nacionalnih okvirih bi lahko to opravljali. To je orodje, ki ga lahko uporablja policija in policija bi morala imeti to možnost. Torej, ta instrument lahko uporabljajo na inteligenten način in potem lahko policisti ugotovijo, naprimer, kako dolgo nekdo že vozi in dobro bi bilo, če bi lahko te inteligentne tahografe uvedli veliko prej. Ampak policisti morajo imeti nekaj v rokah, nekaj, kar lahko služi kot dokaz. Potem pa še nadzor težkih tovornjakov. Tudi to je v rokah držav članic zahteve potem se pojavljajo, ampak pogosto so policisti tisti, ki morajo ustaviti tovornjak, ki morajo preveriti, ali so na voljo pravi dokumenti, ali je voznik, naprimer, vinjen ali kaj podobnega. Vendar potrebujemo nadzor na cestah strani, cestno-prometnih organov. To so tisti ljudje, ki se na to spoznajo, ki jim zaupamo v zvezi s tem, zato da bo nadzor takšen, kot je treba. Na tem moramo delati. Ampak mislim, da si vsi konec koncev želimo enako. Hvala. Lepo volite. Eh, hvala, gospod Lukačev, ki izvolite. Hvala lepa. Iz te razprave, ki smo danes slišali, vidimo, da bolje razumemo, o čem se pogovarjam. To je dober signal, ki kaže, da bomo prišli do dobrega kompromisa. Vendar pa je upozorila na naslednje. Govorite o notranjem trgu, o prostem pretoku in osnovnih idejah Evropske unije in upam, da je to načelo, ki mu bomo sledili od začetka do konca našega dela. Kar zadeva napotitev delavcev, gospa predsednica, ne moremo primerjati voznikov z recimo gradbenimi delavci, delajo gradbeni delavci, ki gredo v Francijo, tam delajo mesec, dva, dva meseca in tam pač kontinuirano delajo. Vozniki pogosto zgolj prečkajo eno državo oziroma so en dan v eni državi, drug dan v drugi. Torej, veseli me, da je treba izključiti mednarodni prevoz iz področja uporabe direktive o napotenih delavcih seveda se moramo boriti proti zlorabam, proti goljofijam, vendar vemo, gre pogosto za slamnata podjetja, ki izkoriščajo svoje delavce. Recimo je do dela v Nemčiji, dobi pa plačo, kot bi jo dobil v Bolgariji ali Romuniji. S tem se seveda ne strinjamo. In veseli me, da se glede tega vsi strinjamo. Kar zadeva nadzor, nadzor je zelo pomemben potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami, vendar nadzor ne sme pomeniti upravnega bremena, zlasti ne za MSP-je, ki imajo lahko s tem težave. Ne predstavljam si, da mi nek voznik tovornjaka s sabo vso papirologijo na tisoče dokumentov. Torej, moramo zahtevati pregled uh, dokumentov, ki naj bodo na voljo v elektronski obliki. Kar zadeva kabotažo, naj povem, da izrekam sožalje družini našega kolega Jensa Nilsona. Imeli bomo sestanek poročevalcev v Senci, če govorimo o varovanju okolja. V, v, v, ko pretažu smo vključili to, da bi zmanjšali emisije CO2 in upam, da bomo prišli do kompromisa. Koliko dni lahko traja kabotaža? Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, oziroma ki so vložili predloge sprememb, s katerimi želijo popolnoma črtati kabotažo. Upam, da bomo prišli do dobrih rezultatov in upam, da bomo prišli do optimalnih kompromisov in to se bomo morali vsi prizadevati. Hvala lepa, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali glede pogajanj med parlamentom in svetom, glede direktive o napotenih delavcih. Tako kot vi, tudi sama obžalujem, da prihaja do sektorske diskriminacije na škodo cestnih voznikov zaradi teh novih pravil. Zato bi morali s tem sporozumom določiti obstoječa pravica Eh, direktive 96 se uporablja tudi za voznike in tisti, ki so uvedli minimalno plačo zgolj eh, upoštevajo evropsko zakonodajo in potem, kar zadeva poročilo, upam, da poročevalka in eh, poročevalci v senci ločujejo med mednarodnim prevozom in kabotažo in komisija je jasno povedala, kdaj se uporabljajo pravila o napotitvi situacije. Sicer pa mora to, gospa Vandolena, se počujem, ker vas prekinja. Govorite prehitro in vam tolmači ne more slediti. Imamo dovolj časa. V odboru za zaposlovanje zagovorniki liberalizacije upoštevajo ta osnovna načela. Ko gre za mednarodni promet, je situacija bolj zapletena ker je izvajanje direktive lahko težavno. V tej perspektivi bi vprašala poročevalko, kaj bi predlagala z, glede tega, kaj se dogaja v državah, kjer pride do uh, situacij. Torej, uh, se počujem, ker sem vas prekinila. Gospod Koh, izvolite. Izvolite. Ja, Koh. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Kilonen, hvala za dobro poročilo. Kratek bom. Potrebujemo boljšo učinkovitost na področju nadzora in manjše upravno breme. Nadzor se mora izvajati na sedežih podjetij, ne ob cestah. Tudi države članice bi morali odvračati od tega, da uvajajo protekcionistične ukrepe. Kar zadeva področje uporabe, strinjam se, da moramo tranzitni prevoz izuzeti, čeprav je jasno, da če se bo pojavila potreba, lahko to odločitev tudi spremenimo. vožnjo bi morali omejiti na dva dni v okviru napotitve in časovni blok bi morali podaljšati iz 6 na 9 ur. Hvala. Merci beaucoup, monsieur. Lepa, gospod Koh. Gospod Rike, izvolite. Merci. Hvala lepa. Na kratko, kajti veliko stvari smo že slišali v eno ali drugo smer. Tu sta dva elementa. Prvi element, ali bomo šli, šli v korist delavcev ali podjetij. Če zagovarjamo sektor prevoza, potem bomo očitno dali koristi podjetjem in vidim, da postaje velike razlike med vzhodom in zahodom, pa mora tudi Španijo. Torej, vsi ste postavili svoje lokalne situacije gospod Lotovski je bil res eh, tu zelo odločen, sicer je sedaj že odšel. Seveda vsak zagovarja argumente, ki smo že stokrat slišali, da je napotitev delavcev slava Evrope, drugi pravijo, da je napotitev eh, delavcev sramota socialnega vidika, torej mm, to je nacionalni pristop, evropski pristop, pristop delavcev, pristop podjetij. Vse to, to smo danes slišali. Uh, ne gre za eh, bogat in reden, kot pravi Ines. Poročilo je precej dobro, mislim, da je uravnoteženo, sedaj ga bomo vsi vlekli na svoj konec. Najslabše bi bilo, da bi imeli ekstremno situacijo, kjer bi bili zeleni na pol. Sam se strinjam s stališčem predsednice, da smo mi parlament evropskih ljudstev. Ne smemo tega pozabiti in to, da bi poslabšali življenje in delo za eno kategorijo delavcev v korist enega sektorja, to ne bi bilo dostojno za njih parlament dobro, lahko imamo eh, posebno zakonodajo, res mednarodni prevoz ni katerakoli dejavnost. Če vzamemo eh, splošne določbe na potenje delavcev in eh, potem to prenesemo ta lek specialis, ne smemo priti do ekstremne situacije, mislim, da moramo priti do nečesa, kar bo uravnovešeno in kar bo spoštovalo pravice delavcev. Hvala lepa, gospod Rike. Gospod, gospod Van de Kamp, izvolite. Gospod predsednica, napotitev delavcev v prometu je, kar se mene tiče, zelo težavna tema, težka tema. Včasih se sprašujem, ali je ali ni naš cilj nemogoče, da bi to uredili. Zato bi poročevalko prosil, da zagotovi načelo keep it short and simple, naj bo zakonodaja preprosta in kratka. V vodu ste zelo um, povedali, da Gre tukaj tudi za socialni dumping, ampak meni se zdi ta pristop preveč eh, negativen in paziti moramo, da ne bomo pristali v sistemu, ki v praksi ne bo deloval. Na prvem mestu imamo opravka s splošnim dogovorom o napotitvi delovcev in to, kar opažam, je, da se tam vedno govori o strukturni napotitvi. Torej, če vse delavce na poti v, na delo v tojino strukturno, da je potem treba uporabiti nacionalne plače. Ampak pri prometu, še vedno govorimo o čezmenem prometu in morda bi bilo dobro, da opiš, ob, obiščete prevoznike v treh, štirih. Um, ki upravlja delo v treh ali štirih eh, državah. Vse to mora um, hraniti na papirju, vse skupaj uh, administrira še na papirju in vprašati se morate, čeprav je to nevarna pripomba, um, ali pomankanje voznikov v Evropi, ki jih bi naj do leta 2020 v Evropi primankovalo kar za 100 tisoč sto tisoč, ali bomo to rešili z napotitvami ali morda z boljšimi plačami. Na notranjem trgu bodo morda plače morale um, zrasti, morda se to ne bo zgodilo leta 2020, ampak da bomo sedaj imeli uh, sistem, kjer bo uh, sistem napotitve zahteval ogromno birokracije, uh, je sistem, ki v meni uh, poraja veliko dvomov. In kaj bomo storili z neevropskimi vozi, vozniki? Vem, da je gospa Kilonen to že omenjena, ampak zdaj že vidimo veliko voznikov iz Ukrajine, Belorusije in celo iz Turčije. Pa tudi vozniki iz, iz Filipinov so uh, že vozili evropske tovornjake. Bodo tudi oni vključeni v napotitev, sistem napotitev? Kdo bo to nadzoroval, kdo bo to uh, usmerjal? To je vprašanje, ki ga dajem na mizo. Hvala. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Gospa uh, Werner, predstavite stališče komisije. Yeah, when we talk about posting of Hvala. Ko govorimo o napotitvi delavcev, mislim, da je nujno upoštevati, da smo imeli dogovor o splošni direktivi o napotitvi. Že to je velik korak naprej v razpravi. Pri napotitvi delavcev je komisija vedno trdila, da to velja za ta sektor kot tudi za druge sektore, ampak v predlogu smo želeli uvesti specifične določbe, ki so so razmerne za zelo mobilno naravo delavcev v tem sektorju. Hvala, gospe Kilonen, za jasno predstavitev. Mislim, da so to prave sestavine, da bomo na koncu dobili dobro rešitev. Vprašanje je le, kako bomo dozirali te različne elemente. Najprej digitalizacija prometnega sektorja. Na voljo imamo veliko sistemov in ne smemo izumljati novih sistemov za to, da poskrbimo za izmenjavo podatkov, kar zadeva izvrševanje. Elektronska izmenjava je tukaj ključnega pomena, ampak seveda poskrbeti moramo tudi, da lahko kar najbolje izkoristimo obstoječe sisteme in ne povečujemo bremen. Komisija bo tukaj zelo pozorna, izmenjava mora delovati tako, kot je treba. Glede tega ste lahko mirni kar zadeva napotitev. Razprava mislim, da se je zdaj že premaknila v zvezi s tem, ali naj napotitev velja tukaj ali ne, ampak govorimo zdaj o tem, katere določbe so najbolj smiselne za sektor prometa. V predlogu eksperimentov vidim, da obstaja več vrst mednarodnega prevoza. Vi želite ločevati med njimi, zato, da bi lahko diferencirano uporabili pravila glede napotitve. To bi lahko bilo zanimivo, ampak ko obravnavate te predloge sprememb, lepo prosim, da upoštevate, da potrebujemo pravila, ki so preprosta, ki jih je preprosto razumeti in preprosto tudi izvrševati. To je glavno gonilo za predlogom komisije, da bi imeli enoten prak za vse operacije prevoza. Zdaj pa še komentarji v zvezi z administrativnimi zahtevami. Še naprej mislimo, da je zelo pomembno, da imamo zaprt seznam zahtev, zato da bodo nadzorni organi vedeli, kaj zahtevati, da ne bo diskriminacije na področju izvrševanja in da bodo tudi vozniki imeli pravno gotovost. Enako pa bo seveda veljalo tudi za podjetja, ki so aktivno v tem sektorju. Komisija je želela tudi rešiti probleme, ki smo jim danes priča, namreč države članice imajo različne zahteve in to vodi do veliko upravnega bremena. Že samo dejstvo, da bomo imeli en nabor evropskih pravil, je velika poenostavitev. Poleg tega se strinjamo tudi, da bi samo dokumenti, ki jih strogo nujno potrebujemo za nadzor ob cesti, bili dokumenti, ki jih morajo imeti vozniki s seboj. To so dokumenti v papirni obliki, še bolje pa, če so v elektronski obliki. Vse druge podatke bi bilo bolje preverjati na sedežu podjetja in ne pri vozniku. To je mogoče zagotoviti z izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi za nadzor. In na koncu še nekaj, ko govorimo o ločevanju med splošnim delom v zvezi z napotitvijo delavcev in napotitvijo delavcev v specifičnih sektorjih. Mislim, da to velja za sektor prometa ali tranzita. Komisija je vedno menila, da tranzit ne izpolnjuje pogojev za to, da bi ga uvrstili v kategorijo napotitve. Drugi komentar zadeva dolgoročno napotitev. Jasno je, da nima smisla uveljavljati teh pravil v zvezi z tranzitom. Zato podpiramo določbe, ki bi šle v to smer. Hvala. Hvala lepa, gospod Werner. Gospod Kilonen, boste zaključili, izvolite. Dear chair, dear colleagues, thanks for your... Hvala, predsednica, kolegice in kolegi, hvala lepa za vaše govore. Imam občutek, da sem nordijska super ženska, ki lahko reši vse probleme. Tudi moja ekipa je naravnost fantastična, zelo spolno uravnotežena, enakopravna in pripravljena na delo vse dan, zato da bi našli pravo rešitev. nekaj želim povedati in lepo bi bilo, če bi vsi razmislili o tem. Namreč, vsakeč, ko govorimo o socialnem dumpingu v parlamentu, govorimo o tem, kot da ni podjetja, ki bi dobro opravljala svoje delo. Sama prihajam iz okolja MSP-jev in vem, da obstaja zelo dobro podjetje tudi na področju prometa v Evropi. To so podjetja, ki sledijo vsem pravilom, ki izpolnjujejo vse potrebe delavcev in tudi lepo skrbijo za nje. Ne želim jih kar vseh kaznovati, kajti vsa podjetja niso slaba. Videti moramo tudi naslednje. Ko spreminjamo pravila, moramo upoštevati, da delovnih mest brez podjetij ni. Ko poskušamo najti rešitev, vedno pravimo, da bomo kar vse kaznovali, da so vsi krivi, čeprav tudi sami vemo, da ni tako. Problem je tudi naslednji. Če se bo trg spremenil, če bomo uvedli ta pravila, bomo problem prenesli samo v tretje države. To pa bo vodilo do problema v transportnem sektorju v Evropi nasploh in tega si ne želimo. Mislim, da je zadeva dan danes odvisna od tega, ali nekdo prihaja z vzhoda ali zahoda. Dobro bi bilo, če bi se poskusili temu izogniti v svetu je situacija že takšna, tri države članice izvršujejo pravila glede mednarodnega prevoza, to so Nemčija, Francija in Avstrija. In biti moram poštena. To so pravila, ki niso dobro zastavljena z vidika mednarodnega trga in prometa. In to so zdaj primeri pred Evropskim sodiščem. Tukaj sem na strani voznikov, kaj te vozniki so dejansko sužni dan danes. To se dogaja tudi v Evropi. Potrebujemo pravila, ki jih bodo prevozna podjetja sprejela, ampak vedeti moramo, da gre v veliki večini primerov za MSP-je. In če bo podjetje moralo zdaj pošiljati izjave o napotitvi na vsak meni prehod, potem bomo res ustvarjali veliko zmedo. Na voljo bo tudi manj delovnih mest za evropske voznike. Stroga pravila bodo najvredneje pomenila, da se bodo tudi delovna mesta preselila v tretje države, kakor sem dejala. In to bo vodilo tudi do lažnega samozaposlovanja. Nujno je razumeti, da moramo najti ravnovesje med socialnimi pogoji, notranjim trgom in Prav tako moramo zaščititi enotnost evropskega trga. Veliko je miselnih orehov tukaj, ampak moje mnenje je, da potrebujemo tudi evropsko platformo za oblikovanje zaupanja. Lahko bi imeli platformo, na katere bi vsi akterji v logistični verigi lahko dokazali, da se držijo socialnih pravil, na primer. Zaupanje moramo ukrepiti v celotni transportni verigi in v celotnem sektorju. Ne gre samo za izvrševanje ali kaznovanje, kajti nekatera podjetja, kakor sem dejala, so dobra podjetja. Imeti moramo uravnoteženo rešitev in razumeti moramo, da govorimo tudi v imenu tistih podjetij, ki so dobra podjetja, ne samo v imenu slabih podjetij. Ja. Zdaj se bom vrnila nazaj domov in poskusila bom najti rešitev. Če imate kak dober predlog, lepo prosim, da mi pošljete kakšno sporočilo, ljubezensko sporočilo ali poljubčke. Poljubčki bi mi lahko prav prišli, vim, a vim ne posluša. I was speaking dirty words of you, Jan, and you did it. Poročil se bo z Ismaelom, a tako je. No, govorila sem ti, pa nisi poslušal. Dobro. Vim, pošli mi nekaj poljubčkov in kakšno ljubezensko sporočilo o napotitvi delavcev. Pa še kakšno rešitev. Mhm. Če imate kakšno sporočilo sporočilo ali rešitev. Ismail, vi in vidva imate prav gotovo kakšno rešitev, ko sta tako lepo nameščena skupaj. Ja, ja, vse sem ljubosumna, ker tako dobro sodelujemo. Poljubčke tudi meni, ne samo med vama. Bomo nadaljevali. Se upravičujem, vim, danes jutraj nisem vzela vseh tablet. Tako pa če. Zadnja beseda je naslednja. Lepo prosim, da sodelujemo. Če imate kakršnekoli zamisli, lepo prosim, da nam jih pošljete, tudi če so zamisli izvenzemeljske. Potrebujemo kakršenkoli predlog, ki bi ga lahko dobili. Hvala. Merci beaucoup, Madame Kilonen, sur ces mots. Hvala, gospa Kilonen, za te ljubezenske besede. Vendar samo za Vima van de Kampa. No, gremo sedaj naprej, bom zaprla ta zaklepaj. Predloge sprememb. Naj povem, da glasovanje bo 24. maja ob 9 kot za vse, kot, kot to velja za druga poročila. Gospa Kljunem pomagali vam bomo pri tem in seveda vam, vam bomo skušali pomagati in res vam bomo poslali zelo jasna sporočila Evropskega parlamenta. Moram oditi, ker imam eh, drugo zadolžitev, tako da za zadnjo točko uporabo vozil na IT brez voznikov bom dala svoje mesto gospodu Rikeju. Torej, se vidimo eh, na hodnikih ali prihodni teden. Nadaljujte eh, z delom. Hvala. Ja, se te ve. Torej, eh, z strtim srcem vidimo, da odhajate, vendar pač morate nekaj še narediti drugje. Zadnje poročilo. To je poročilo ki imamo no, še eno pričo, da nas ne moremo obravnavati iz zapoželjovanja vrednih eh, razlogov, mislim, da to vse prizadeva. Tako da smo sedaj lotili direktive upravi vozil na etih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Bom kar dal besedo gospe Montero de Aguiar, ki je poročevalka za ta dosje. Gospa Montero de Aguiar, izvolite.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 Voilà, si vous êtes euh, d'accord et afin. Se strinjate, potem bi zaključili eh, zadnjo točko, tako torej tudi dovolj zgodaj zaključili sestanek. Hvala, da je gospa Klaudija Monteiro z nami. Izvolite predstaviti na svoje poročilo o pravi ozel najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Pričku, pa presetrašta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, se opravičujem za pozem prihod. Torej, reševala sem oceane, sedaj pa se bom posvetila eh, prevozu. Hvala mojim kolegom za upravljeno delo, za eh, delo sekretarjata, ki nam je res pomagal glede tehničnih zadev. To poročilo je nekoliko drugačno od tega, kar smo danes poslušali. Tu je za zapleteno vprašanje, tehnično vprašanje. In tu, so, tu je predvsej neki specifik pravzaprav. ki se vrtijo zlasti glede bolj prifernih držav članic in regije. Ker so tam posebne okoliščine in to se tudi odraža v tem dokumentu. Na splošen cilj tega eh, predloga je, da bi morali postopno odpreti trg za najeta vozila in prizadevanje gredo v to smer, da bi imeli nekakšne minimalne standarde glede povezane z omejitvami. Tu gre seveda za raznolik trg, pravila so različna, zakonodaja se razlikuje, pa tudi omejitve glede lastnega delovanja, glede nacionalnih registrov, časovnih omejitev, vse to je nekaj, kar s pomočjo predlogo spremem, zlasti 81, oziroma imamo vsega skupaj 81 predlogo spremem, torej s tem predlogo spremem smo želeli to razrešiti, toliko ima predlogo spremem v kompromisnih predlogih, ki smo jih predlagali. Bi pa rada še nekaj povedala. Skušali smo upoštevati sezonske vrhunce pri najemanju, na to se nanašamo v več točkah. Številne organizacije so tudi to omenjale. In direktivo je treba na ta način tudi spremeniti. Ko govorimo o vozilih najetih brez voznikov, moramo torej razmišljati o različnih časovnih obdobjih, Torej, v tem predlogu bi vključili določbe glede vseh različnih vidikov, ki se nam zdijo pomembni. glede na to, kar smo danes že slišali, menim, da moramo poskusiti ne ustvarjati preveč upravnih bremen. Pogosto nam očitajo, da je zakonodaja neustrezna, nerealna, ki se ne prilagaja sektorjem in uh, podjetjem. Torej, gre za to, da ne bomo ustvarjali upravnih bremen, ki bi bila neučinkovita, nekoristna in moramo poskrbeti za to, da pristojni organi lahko pravilno izvajajo zakonodajo. Torej, moramo se odzvati, dati konkretne predloge za to, da se odzovemo na težave, ki so bile izpostavljene strani uh, vseh tistih, ki jih ta direktiva zajema rada bi zaključila z naslednjimi besedami. Res eh, menimo, da je zelo pomembno vprašanje eh, varovanja delavcev. Gre za to, da zaščitimo pogoje dela teh delavcev, vendar krati moramo ločevati zadeve, kajti vemo, da ta zakonodaja govori o kvalifikacijah, eh, o premanentnem zraževanju voznikov. To pa je tudi v direktivi 2003. 89 eh, in seveda je treba upoštevati socialne okoliščine in pravice delavcev, vendar tu gre za besedilo, ki govori o vozilih najetih brez voznikov, za prevoz blaga po cesti. Torej, ne pozabimo, da je to cilj te direktive. Torej, tole, ko uvodoma, imeli smo že prvi sestanek plačevalcev v senci in uh, skušali smo ugotoviti, kaj je za vsako poslansko skupino nespremljivo in skušamo priti do sporazuma, zato da bi se odzvali na potrebe trga in pri tem ne želimo ustvariti novih uver, ne želimo ustvariti ukrepov, ki bodo preveč zavezujoči, zato da imamo uravnovešen, uravnotežen dokument in zato, eh, da bomo lahko upoštevali čim več predlogov sprememb, ki smo jih dobili. In seveda pri tem moramo poštevati tudi predlog komisije. Hvala. Ja, da... Hvala lepa, gospod Matero Deogjer. Najprej gospa Andeson kot poročevalka v senci. Izvolite. Hvala. Hvala poročevalki in njenim sodelovcem za zelo odlično, de, za odlično delo za, na tem eh, dosjeju in za, za napredek, ki smo ga imeli. Imeli smo tudi seminar s številnimi deležniki in hvala sekretarijatu, kaj ti mislim, da ta dosje res dobro obravnavamo. Strinjamo se glede številnih zadev. To je pomembna tema, ki jo je treba obravnavati glede na to, kako trdeluje. deluje In trg mora delovati na nadzorovan in reguliran način in regulatorni okvir mora biti ustrezen. Tu ta dosje ni požel veliko pozornosti, vendar je pomemben. Torej, ko gre za izvrševanje, ko gre za to, da ne ta vozila ne spodkopajo tega, kar obravnavamo druge, ko gre za izvrševanje. Torej, tu imamo v mislih podkone baze, registracije, registrske tablice potem vprašanju varnosti in uh, dobrih praks, ko gre za neto vozila. In naj bom jasna, ko gre za socialno vprašanje, ne skušamo postaviti oziroma vključiti delovske pravice. Gre za to, če je nekdo usposobljen za to, da ima več eh, znanja na tem področju in pozna regulatorni okvir, potem bo zanj manj težav in bo njegovo delovanje varnejše. In komisija pravi, da je korist najetih vozil tudi to, da imamo okoljski vidik tu, ker je dobro, da se ta vozila novejša. Hkrati pa treba zagotoviti, da tisti ljudje, ki vozijo ta vozila, tu ne gre za zakonodajo glede voznikov, vendar vseeno, da zagotovimo, da jih lahko ustrezno vozijo, zato da povečamo okoljsko korist torej ne gre za socialna vprašanja, delavske pravice, gre za to, da imamo okvir, ki deluje za Evropo kot celoto. Hvala. Merci, Anderson. Alors... Gospa Anderson, za ekran ne vidim nikogar, za Alde, gospod Telička, v imenu gospoda Van Miltenburga, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, naš poročevalec v senci, žal danes ne more biti, kot sem povedal, že do povdne zaradi drugih obveznosti, vendar me je prosil, da spregovorim njegovo imenu. Najprej moram podariti, da moram odpraviti nepotrebne uvere, tako da lahko omogočimo pretrend, da deluje po celotni EU, kot je tudi predlagala Evropska komisija. Minimalna raven liberalizacije je potrebna, vendar države članice mora imeti možnost omejitve in ima lahko omejitev 25 odstotkov celotnega voznega parka, potem, če je v voznem parku le štiri, so le štiri vozila, potem lahko dovolimo le eno najeto vozilo države članice omogočijo najem vozil vsaj štiri mesece zaradi sezonskih potreb in države članice ne bi smele omejevati uporabe najetih vozil težjih od eh, šestih ton za lastne dejavnosti ali se strinja s komisijo glede tega in je proti predlogom sprem, ki želijo ohraniti obstoječe ohranitve. Toliko imenu Matije, izvolite. Hvala. Hvala, gospod Lička. Gospa Ajala Sender, Ines, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedoči to ni povezano z cestnim prevozom blaga, temveč bi rada nekaj povedala na splošno glede vozil na etih brez voznikov. Vprašala bi komisijo, če obstaja možnost, ne zelo oddaljena, da bi vzpostavili zakonodajo glede najema vozil in glede podjetij za. Um, um, najem vozil, torej da bi lahko imeli možnost, da nekdo najame vozilo v, eni, v enem kraju, potem pa ga pusti v drugem mestu. To se pogosto dogaja. Vendar, če nekdo želi recimo eh, najeti vozilo v Španiji, Španiji, pa ga potem postiti v Franciji, je to zelo zapleteno. Sama sem to doživela, res to je zelo zapleteno. Zato je prosila komisijo, če namerava v ne preč daljeni prihodnosti omogočiti zakonodajni okvir za harmonizacijo to vrstnega najema vozil. Uh, torej, da državljane ne bi veliko stalo, če bi uh, torej, čezmeno puščali oziroma vračali najeta vozila. Uh, s tem bi olajšali življenje marsikomu. Hvala. Ja. Hvala. Gospod Werner, ste še tu? No, komisija. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Požarke spremontero in vsem poslancem za predloge sprememb. To ni socialni predlog, to ni del socialnega svežnja, to je klasičen predlog notranjega trga. V realnosti je tako, da imamo danes veliko držav članic, ki že omogočajo operaterjem, da uporabljajo neta vozila, tudi iz drugih držav članic. Nihče ne poroča o resnih težavah in vidimo velike koristi, ko gre za učinkovitost, zato da. Eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi odpravili določene uvede za to, da bi omogočili ekonomskim operaterjem in zlasti v visoki sezoni. Veselijo me predloge sprememb, ki potrjujejo ključna načela iz člena dve predloga, ki pravi, da kooperater lahko uporabi najeto vozilo v svoji državi ehm, sedeža, bi potem moral biti v stanju uporabiti to vozilo posod v EU, ne glede na to, kje je vozilo registrirano. Torej, ni razloga, zakaj bi, bi drž, druga država članica, kjer ta oseba nima sedeža, diktira pravila glede tega. Imamo več predlogov sprememb glede člena 2, ki bi po našem mnenju bolj shodili v člen 3. Člen 3 omogoča državi članice sedeža, da uvede določene omejitve in določene omejitve so posledice želje, da bi se izognili davčnim utajam. Kot veste, se bodočite vozil razlikujejo od države do države in lahko bi prišlo do tega, da bi eh, operaterji registrirali vozila drugi zaradi tega, zaradi obdavčitve. In seveda država članica si želi temu izogniti. V našem predlogu imamo eno takšno omejitev in sicer tako, da omejimo čas uporabe najetega vozila. Nekateri predlogi spremo želijo skrajšati to minimalno obdobje najema na en mesec, vendar to se nam zdi predrastično in mislim, da bi šlo to uh, onkraj mm, namena, da bi na ta način poskrbeli za povečane potrebe v sezoni. Številni vlogi sprememb bi omogočili državam članicam, da še naprej omejujejo uporabo najetih uh, vozil mm, za lastne potrebe. To bi bilo v nasprotju z našimi mm, nameni, z nameni komisije, kot rečeno, najeta vozila lahko povečajo fleksibilnost operaterjev in ne vemo, zakaj bi drugače obravnavali, ko gre za delovanje za lasten račun, za svojo lasten dejavnost. Če neko preter nima druge možnosti, lahko kupi vozilo in potem, če ga ne uporablja dovolj, vemo, da eh, to lahko pripelje tega, da imajo potem eh, podjetja starejša vozila. In v državah, kjer so omejitve, eh, je to bolj pogosto, to že vemo. Potem eh, nekaj, kar je za marsikoga nespremljivo, je vprašanje izvrševanje. Pravijo, pravite, da izvrševanje mora biti eh, cenovno učinkovito, zato mi podpiramo predloge spremljenja, ki predlagajo digitalna sredstva in nacionalni registr za cestna podjetja. Eh, registrska tablica vsakega vozila bo v realnem času vnesena v nacionalni registr in organi na ta način potem eh, vedo, katero vozilo je lastniško in katero najeto. To moramo imeti v mislih sorazmernost ukrepov in moramo torej skozi to prizmo gledati ta predlog spremembe. To je predlog, ki bi moral pomagati operaterjem, ki bi moral omogočiti to, da bi bil na trajni trg postal učinkovitejši. S tem bi tudi odpravili določena pravila, ki jih ekonomsko ni enostavno upravičiti, torej moramo res poskrbeti za sorazmernost, zato da bo to vse skupaj izvrš, izvršljivo in sorazmerno. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospa Werner. In za zaključek, gospa Montero de Aguiar, eh, še zadnje besede v zvezi s tem dosijem. Izvolite. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Na zadnjem sestanku s poročevalci v Senci smo se strinjali, da bomo upoštevali ločitev med členoma 2 in 3, zlasti v izvršanju omejitev. Upoštevali bomo cilj komisije, ki mu tudi sledi kot svet. In hvala vsem kolegom za njihove komentarje. Gospod Jala Sender bi povedala, da to, kar ste dejali, ni povsem povezano s tem poročilom. Mene sem razumela, kaj ste želi povedati. Hvala. Hvala lepa. Kot drugi dosjej glede svežne mobilnosti, torej o tem bomo glasovali 24. maja 9. Do 24. maja v 9. naprej, mislim, da bomo veliko glasovali tisti dan. Nimamo drugih točk za našo sejo, s tem smo torej zaključili. Naj spomnim, da bo naša naslednja seja v četrtek 12. aprila ob 9. Hvala. Hvala. Lep zaključek dneva vam želim.